liebe kolleginnen und kollegen ich eröffne die heutige sitzung die letzte vor der sommerpause. drage kolegice in kolegi pričenjamo za današnjo sejo zadnjo pred poletnimi počitnicami prisrčno pozdravljam kolegice in kolege iz držav zahodnega balkana veseli nas da ste ponovno z nami. In smo pri 12. točki dnevnega reda. Gre za predstavitev uh, komisije in komisarja za proračun in človeške vire, eh, Günterja uh, Oettingerja. Abgeordnete. Dobro jutro, gospa predsedojoča, dame in gospodje poslanci, spoštovani člani odbora za proračun, drage kolegice in kolegi Olafa. Najlepša hvala za to priložnost, da lahko danes zjutraj podam svoj predlog uredbe o OLAF-u. To je moja zadnja, oziroma to je zadnji parlamentarni nastop vsega. Eh, generalnega direktorja v tem odboru. Rad bi se mu zahvalil. Eh, hitro je eh, prevzel eh, delo začasnega oziroma vede generalnega direktorja Olafa. Torej, prihodnji teden bo prišlo do zamenjave in v razmeroma kratkem času je eh, generalni direktor veliko dosegel. Tako eh, pri pripravah, kakor tudi pri tem, kar vam bomo danes predstavili, namreč govorim o reformi OLAFA. Drugič pa želim povedati, da eh, ste vi kot poročevalka, gospa predsedujoča, eh, odlično opravili svoje delo. Eh, nikakor to ni v nasprotju z tem, kar smo mi pripravili. Načeloma mm, gre za razlike, predvsem kar zadeva ambicije oziroma uh, kar zadeva uh, to, kar lahko pričakujemo od uh, sveta. Ob vsem upoštevanju zaščite zunanjih meja obstajajo tudi druge teme ki jih je potrebno upoštevati. Torej, z tem osnutkom moramo doseči čim več. Upam, da bomo prišli do zaključka ali pa vsaj do prvega branja. Kajti potrebujemo pravno gotovost, kar zadeva Urad Evropskega javnega tožilca, pa tudi kar zadeva OLAF. Potrebno je zagotoviti jasnost eh, glede povezav. In sicer na poti v naslednjo desetletje. Začeli smo uh, razpravljati o naslednjem finančnem okviru in to je tudi tesno povezano. Uh, večletni finančni okvir si uh, bo zaslužil zaupanje, če bo omogočil razvoj novih programov um, in pa razvoj že obstoječih programov, če bomo zagotovili ustrezen nadzor. poleg tega pa je reforma Olafa tudi prispevek k močnemu evropskemu proračunu. Leta 2017 je bila sprejeta uredba o kazenskem pregonu eh, goljufi in tudi eh, o Urado Evropskega javnega tožilca. Današnji predlog o spremembi uredbe bo uh, nadomestil uh, to pomembno področje. Modernizirati moramo okvir OLAFA in to čim prej. In zakaj uh, moramo to storiti hitro? Z našim predlogom eh, ne bomo rešili vsega. Z predhodnico smo se že večkrat pogovarjali in odločili smo se za dvostopenski proces. Najprej samo sprememba, glede na to, eh, kar je z tehničnega vedika pomembno, potem eh, predvsem ob upoštevanju tega, da se, razvoj, eh, da se urad Evropskega javnega tožilca šele razvija. Poleg tega pa bo potrebno predložiti novo novelo zakona, o kateri se bomo lahko v miru pogovarjali. To je torej hitra rešitev za prilagoditev in potem bo sledila dvostopenska reforma. Treba bi bilo dejavnost OLAF-a tako prilagoditi, da bi zagotovili maksimalne sinergije z Evropskim javnim toživstvom in da bo jasnost, kar se tiče operativnih nalog. Uredba OLAF naj bi pričela veljati tam nekje konec 2020, ko bo Evropsko javno toživstvo pričelo izvajati svoje dejavnosti. Potem pa še ena novost. Močan OLAF ki bo zaščitil finančne interese Unije in s tem seveda tudi nadaljeval. Eh, imel pa bo mandat, ki se bo ločil od Evropskega javnega toživstva, oba mandata pa se bosta dopolnjevala. Zato je treba zakonodajni okvir na podlagi naših evalvacij izboljšati. Predlagane spremembe bodo zagotovile, da se bo predlog eh, lahko sprejel, preden bo Evropsko javno toživstvo pričelo izvajati svoje delo. Zdaj pa še sodelovanje Olaf Epo in izboljšanje učinkovitosti Olafovih preiskav. Najprej povezava Olaf Evropsko javno toživstvo. Evropsko javno toživstvo imamo za zgodovinski napredek, ko gre za boj proti goljufijam na evropski ravni. Vzpostavitev Evropskega javnega toživstva pa ne sme zožiti vloge Olafa. Ne sme priti do negotovosti v Olafu, kar se tiče njegovih pristojnosti. Olaf mora ostati močan organ, ki bo v celoti lahko izvajal svoje dejavnosti. Evropsko javno toživstvo bo tako dopolnjevalo to delo. Olaf bo v vseh državah članicah izvajal svoj mandat, kar se tiče preprečevanja goljufivih dejavnosti. To pomeni, da bo Olaf ohranil svoj mandat v 28-terici oziroma 27-terici, kar se tiče nepravilnosti, ki niso goljufije. Evropsko javno toživstvo ni pristojno za upravne nepravilnosti. Če si pogledamo leto 2016, je bilo približno 23 od, 93 odstotkov vseh prijavljenih nepravilnosti, nepravilnosti, ki niso bile goljufive dejave. E, torej, da to ni sodilo na področje kazenskega prava. Je pa to znašalo približno 2,6 milijarde evrov takšne nepravilnosti namreč. Drugič, Olaf bo izvajal svoje preiskave tudi v državah članicah, ki ne sodelujejo v Evropskem javnem toživstvu, brez omejitev. Tretjič, primere kazanske narave, ko gre za kaznive goljufije, bosta Evropsko javno tožavstvo in OLAF sodelovala, medsebojno se bosta krepila in to v okviru vsak svojega mandata. Če želimo dejavnosti OLAF-a posodobiti, moramo vključiti nove določbe v naš predlog in to smo tudi storili. Sprejeli smo predpise, v zvezi z izmenjavo informacij. To je zdaj eden ključnih elementov povezav med OLAF-om in Evropskim javnim toživstvom. OLAF in EPO, Evropsko javno toživstvo, bosta postala vir medsebojnih informacij in sodelovala bosta tako, da bosta zagotovila najboljše mogoče preiskave. To bodo lahko kazensko pravne preiskave, upravne preiskave ali pa oboje. Tu stavimo tudi na dobro voljo obeh organov. In v prvih letih se bo šele pokazalo, kako dosledno se lahko delo poveže in v kolikšni meri lahko oba organa sodelujeta. Imamo tudi obveznost OLAF-a, da Evropsko javno toživstvo takoj obvešča o dejstvih, tako da lahko Evropsko javno toživstvo sproži, sproži svoje preiskave. Olaf mora postati eden glavnih virov informacij za Evropsko javno toživstvo. Poskrbeli smo po našem za, uravno, za ravnovesje tako, da se čim prej zagotovi informacije na vseh straneh in v določenih primerih, ki so nujni za Olaf, ki so nujne narave, je treba informacije takoj posredovati, da se te lahko nemudoma preverijo. Evropsko javno toživstvo mora prejeti informacije čim prej. Vendar pa morajo biti te tudi zadostne kakovosti, ne smejo temeljiti le na nekaterih govoricah. Če se želimo izogniti podvajanju dela in če želimo zagotoviti največjo možno dopolnjevanje dela, smo v naši reformi predvideli določbe glede možnosti ravnanja OLAF-a. Posebno težišče, ki je v korist OLAF-a, pa mora biti tudi v tem, da se lahko olajša zaplemba premoženja in da se lahko z dodatnimi ukrepi prepreči nadaljnjo škodo za finančne interese in EU. Zato imamo določbe v predlogu, da se prepreči podvajanje dela in da se dopolnijo dejavnosti, ko je to potrebno. Recimo, ko je treba izvesti ukrepe nemudoma, ko je treba zapleniti premoženje čim prej. Recimo, če so ti zneski zelo visoki. In potem še zadnji pomembni element sprememb, kar se tiče Evropskega javnega toživstva, je podpora strani OLAF-a za Evropsko javno toživstvo na zaprosilo. Torej, ko Evropsko javno toživstvo potrka na OLAF-ova vrata in prosi za pomoč. Imamo tudi določbe, ki so odražene v uredbi o Evropskem javnem toživstvu, tako da so enake določbe v eni in drugi uredbi o Olafu in Evropskem javnemu toživstvu, tako da se lahko zagotavlja strokovno znanje in operativna podpora. Eh, gospa predsednica, v vašem delovnem dokumentu ste spostavili razlike med obema mandatoma in povdarili, da se mora ta mandata dopolnjevati in zato potrebujemo jasne določbe in s tem se povsem strinjamo. Poleg sodelovanja med EPOM in OLAFom pa bo OLAF še vedno ohranil svoj mandat, ki, bo ga, ki ga bo moral izpolnjevati. In naš predlog skuša zagotoviti, da bo to delo čim bolj učinkovito. Celovita prenovitev Olafovega zakonodajnega okvira, bi bila v tem trenutku še preuranjena, se bi s tem otežili delo in otežili oziroma odložili uh, pravočasno sprejetje predloga uredbe. Vem, da bi vam bila ljubša, korenitejša reforma, ampak uh, komisija meni, da je smiselno postopati tako, kot smo predlagali, da ne bi bili preveč ambiciozni. In zato smo si zamislili takšen dvofazni pristop. V prvi fazi smo se odločili za omejene spremembe, ki pa bodo učinkovitost preiskovalnega dela, ki ga upravlja Olaf, že izboljšale doslednost dejavnosti, ki jih opravlja OLAF v celotni Evropski uniji, je pomembna in zato smo to ohranili. Ne, ne moremo si privoščiti, da bi na podlagi zakonodajnega dela države članice uh, imele zelo raznolike pristojnosti in v prvi fazi že želimo čim bolj harmonizirati delo, ki ga upravlja v različnih državah članicah OLAF. Kar se torej tiče nadzora in kontrol na kraju samem, kar je najpomembnejši preiskovalni instrument OLAF-a, naš predlog pojasni, da bodo preiskave OLAF-a enotno potekale v vseh državah članicah. Želimo poskrbeti za več jasnosti, tudi kar se tiče podpore koordinacijskih točk za boj proti goljufijam eh, in nalog, ki jih te izvajajo v podporo OLAF-u. Torej, eh, kako morajo nacionalni in regionalni organi pošiljati informacije OLAF-u? Eh, z našim predlogom bo nabor orodi bolj jasen, tudi kar se tiče davčnih goljufij. In kako jih Olaf obravnava. Gospa Gresle, to je bila ena izmed pomembnih točk v vašem dokumentu. Na hitro bi se rad še opredelil glede nekaterih predlogov, ki širijo naš predlog. Recimo postopkovna jamstva, to ste omenjali tudi vi, gospa Gresle. Vem, da je Eh, parlamentu to v precejšnjem interesu. Temu pripisujete velik pomen. Postopkovna jamstva želimo okrepiti v našem predlogu. V tem trenutku, po našem mnenju, ni potrebna vsebinska prenova predpisov, kar se tiče postopkovnih jamstv. Uredba 883 skupaj z listino o temeljnih pravicah Evropske unije po našem mnenju že predstavlja zadosten standard za varstvo postopkovnih jamstev in temeljnih pravic. Olaf upravlja, opravlja upravne preiskave in to ne sega na področje kazenskega prava. Omenil bi tudi razdrobitev zakonodajnega okvira, ki, želim, ki jo želimo odpraviti in sicer s konsolidacijo uredbe 883 in drugimi zadevnimi uredbami in določbami. Naša ocena je pokazala, da prihaja do težav z doslednostjo med različnimi zakonodajnimi akti, ki zadevajo OLAF. In zato bomo v drugi fazi zagotovili harmonizacijo in približevanje teh določb. Popolna konsolidacija, kar se meni zdi zelo pomembno, pa žal ne bo mogoča do marca prihodnjega leta. In zato se bomo na to osredotočili v drugi fazi procesa komisije. Tako kot v drugih primerih, jasno opozarjate, da je treba marsikaj izboljšati. Ampak mi smo si izbrali pragmatičen pristop. In po mojem mnenju je to združljivo s tistim, kar želite vi. No, za zaključek, Olaf mora postati tesen partner držav članic. Ne, pomožni organ, ne organ, ki bo le pomagal, enakovreden partner. Zato smo predvideli jasna pravila za sodelovanje, preden Evropsko javno toživstvo prevzame svoje delo. Zato bi še enkrat opozoril na nujnost, kar se tiče posvetovanja tudi v parlamentu, tudi pri vas. In enako bom storil tudi v svetu, zelo k malu. Eh, zanašam se na vaše strokovno sodelovanje in zanašam se na to, da bomo izkoristili čas, ki ga imamo, da bomo že v začetku prihodnjega leta zagotovili dovolj jasnosti tako za OLAF, kot tudi Evropsko javno toživstvo po letu 2020. Hvala lepa. Vielen Dank, Herr Kommissar, für die Vorstellung der Rechtsgrundlage. Najlepša hvala za predstavitev tega osnutka. Opozorili ste na stičišča in pa tudi na nasprotojoče si točke. Eh, gospod generalni direktor, eh, pohvalili so eh, vas in lepo, da ste sedaj prišli k nam. NATO vam je preprečil, da bi prišli pravočasno, ampak zdaj ste tukaj, kar je pomembno. Jaz sem sama poročevalka in zaradi tega bi vam rada odgovorila. Mandat eh, Evropskega javnega tožilca je jasen, eh, sedaj pa je potrebno določiti še eh, mandat Olafa. Nesprejemljivo je, da Olaf obravnava kazanske postopke. Kajti na ta način se pojavljajo težave tako z kazenskimi postopkimi samimi, kakor tudi z opozorili uh, za uh, osebe, ki so predmet preiskave. Eh, potrebno se je izogniti tudi podvojevanju in to ne bo tako lahko. Poleg tega se moramo izogniti tudi prekrivanju pristojnosti Urada Evropskega javnega tožilca in pa OLAFA. Eh, Urad Evropskega javnega tožilca si lahko sam eh, izbere eh, primere, ki jih bo obravnaval in ima tudi možnost te primere obravnavati v skladu z ustreznimi pristojnostmi, vendar pa si je potrebno zastaviti tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo, če pride v uh, eh, EPU do uh, blokade, uh, ne moremo zaradi tega pa dovoliti podvojevanja. Potrebno je poskrbeti za to, da bo urad Evropskega javnega tožilca uh, deloval uh, tako, kot bi uh, moral. In uh, seveda se mi ne zdi smiselno, da bi se pristojnosti prekrivale. Uh, takoj, ko bo sprejeta odločitev, uh, mora uh, postopek potepa, potekati tako, da bo uh, Olaf podal zahtevo, potem pa bo EPO izvedel preiskavo. Obstaja tudi. Eh, rok eh, za eh, Urad Evropskega javnega tožilca, da odgovori na zahtevo OLAFA. Tudi to bo težko dejansko uresničiti. Mislim, da bo potrebno še nekaj dopolnil. Potrebujemo tudi nekaj dodatnih mehanizmov. Eh, potem uh, imamo uh, v tej novi zakonodaji uh, tudi rok za uložitev pritožbe, uh, ta znaša 30 dni, uh, če uh, v OLAF-u poteka usporedna preiskava, vendar pa mora Urad Evropskega javnega tožilca seveda to uh, zahtevo tudi ustrezno utemeliti. In rok eh, bo potrebno vsaj nekoliko podaljšati, eh, kaj ti eh, zastavljeni roki so bili zelo ambiciozni že za OLAF in enako bo veljalo tudi za EPO. In potem je tukaj še predlog o dostopu do uh, podatkov o uh, računih eh, in mislim, da gre to že precej daleč. Morali si bomo gledati, uh, kakšno natančno je mnenje v zvezi s tem. Pa še administrativni oziroma upravni postopki in pa povezave z upravnimi postopki v državah članicah, to si bo potrebno tudi še enkrat ogledati. Zaradi tega je potrebno izboljšati tudi dostop do informacij, ki jih imajo na voljo države članice. Potrebno je poskrbeti tudi za hitro izvajanje, to je še zmeraj šipko z današnje uredbe eh, in eh, že eh, zadnjo reformo. Olafa sem pozorno spremljala in uh, ne gre toliko za obravnavo predlogov sprememb z naše strani, ampak gre bolj eh, za počasne postopke v svetu. Svet se sploh ne zanima za zadeve, ki se dogajajo v Bruslju, v nasprotju z nami, zanimajo jih zgolj. Uh, Zadeve v državah članicah, poleg tega želim poudariti tudi eh, kritičen pristop do nadzornega organa, eh, ta ne zagotavlja zadostne preglednosti in zaradi tega eh, tudi omejuje eh, postopkovna določila. V uredbi o EPU eh, so predvidene tudi zgornje meje, ki bi zares lahko predstavljale težavo, kako v prihodnosti ravnati eh, z eh, tem. Mislim, da se, znašam, da se bomo spet znašli v istih težavah kot v primeru Olafa. Kaj se bo zgodilo z vsemi kazenskimi postopki in pa z pragovi? Potem so tukaj kriteriji za odprtje oziroma pričetek preiskave. Eh, potrebno je zagotoviti enakopravno obravnavo. Preiskovalni odbor je upozoril tudi na to. Potrebno je spostaviti mehanizme, ki bodo preprečili, da bi eh, generalni direktor izrabljal eh, svoj položaj oziroma da bi se znašel pod pritiskom hvaležni bi eh, bili, če bi eh, si preiskovalni odbor ogledal nekaj postopkov, ki potekajo v OLAF-u, tudi postopke, ki potekajo zoper eh, komisarje, kajti eh, vsi v Bruslju o tem govorijo, eh, vendar pa eh, nihče nima natančnih podatkov eh, in eh, zato me zanima, kdaj. Eh, bo prišlo do tega, da bo uh, generalni direktor moral poročati uh, preiskovalnemu odboru uh, tudi uh, o uh, tem, da bo pričel preiskavo zopr določenega komisarja. Težko že čakamo na rezultate. Potem pa nadaljne spremljanje postopkov OLAF-a v državah članicah. Tudi tukaj je veliko vprašanj še odprtih gre tudi za uh, upravne uh, postopke in pa uh, pristojnosti uh, OLAFA. In uh, problem je potrebno rešiti in okrepiti upravne postopke. Gospod komisar, eh, nismo še tudi eh, videli nobenih podatkov o upravnih eh, preiskavah v državah članicah, bi nam lahko zagotovili več informacij o tem. Eh, Olaf, eh, sedaj spremljam 14 let, odkar sem članica v Evropskem parlamentu in zdi se mi, da je to že odločno preveč. Mislim, da moramo zares nasloviti pomankljivosti, ki jih so očitne v eh, delovanju Olafa. Želimo, da bi Olaf uporabil vzpostavitev Urada Evropskega javnega tožilca za to, da okrepi eh, svoje dejavnosti. Eh, vidimo, da je prišlo do okrepitve povračil na začetku delovanja OLAF-a, potem eh, pa eh, se je izvajanje upočasnilo, torej situacija je razmeroma dramatična. Torej, eh, zakaj ne moremo pridobiti nazaj sredstev, ki jih zahteva OLAF? Doslej komisiji še nikoli ni uspelo, da bi eh, povrnila eh, sredstva iz strukturnih skladov. In torej imamo eh, velike težave, ki jih bo potrebno ravno tako obravnavati. Potem pa postopkovne pravice, to je tudi eh, šibkost. Eh, ne vem, če lahko zares čakamo do uh, drugega uh, dela tega uh, postopka reform do leta 2020-2021. Nobenega dobrega občutka nimam, če bo morala ljudem reči, ja, morali boste še čakati leto ali dve. Torej, tema je resna in uh, Veliko dela nas še čaka, upam, da bo tudi eh, svet pričel eh, bolj intenzivno obravnavati to temo, ampak eh, iz pogovorov eh, z svetom sem razbrala, da jih to pravzaprav sploh ne zanima. Eh, tukaj so tudi informacije, ki jih Olaf eh, posreduje eh, državam članicam. Vsi se še spomnimo, kaj se je zgodilo na svetu lansko leto in tega več ne moremo preprosto opazovati križem rok. In predvidena je tudi okrepitev pristojnosti preiskovalnega urada. Eh, Evropska komisija je podala eh, dva, tri predloge, eh, ki pa so bili kasneje umaknjeni. Ne vem, ali bomo tokrat to rešili. Potem pa razdrobljenost pravnih podlag, pravne podlage, veliko je smernic, sporazumov in tako naprej. Vsaj tri pravne podlage imamo, kar zadeva delo OLAF-a in z uredbo Urado Evropskega javnega tožilca bomo imeli še eno pravno podlago več. Torej, razdrobljenost je zagotovo problem, ki ga bo potrebno obravnavati, potrebno bo vsaj eh, ustrezno povezati smernice in določila. Ehm, in kolegica Ajala Sender je to že predlagala, eh, sedaj pa bomo uložili nov predlog, kajti mislim, da je to eh, seveda zelo pomembno. Najlepša hvala. Komisar uh, mora na sejo sveta. Uh, se pričujem, da sem porabila toliko časa. Uh, zdaj pa dajem besedo kolegu Kunu. Danke Ihnen, Herr Kommissar, für die Vorstellung des, des Kommissionsvorschlags. Najlepša hvala za predstavitev predloga in pa za. vaše temeljne smernice. Naj upozorim, da potrebujemo ustrezno časovnico. Eh, EPO naj eh, bi začel s svojim delom leta 2020 in potrebno je poskrbeti, da bo eh, ta postopek potekal brez večjih težav. Razpravljati je potrebno tudi o temeljitih spremembah, o tem, eh, ali eh, se bomo najprej lotili eh, temeljnih težav ali pa bomo ubrali dvostopenski pristop, ki ga je predlagala Evropska komisija. Na vsak način moramo zagotoviti operativno sposobnost Urada Evropskega javnega tožilca. Kot je komisar povedal, potrebujemo tudi boljšo boljše evropsko eh, sodelovanje in eh, prosim komisarja, da to še enkrat izpostavi v svetu, kajti tudi pripravljenost eh, držav članic ni takšna, kot bi si želeli. Namreč informacije OLAF-a ne uporabljajo na takšen način, da bi to vodilo v uspeh. Mislim, eh, da je še veliko manevrskega prostora za izboljšave. Gospa predsedojoča, eh, kako eh, si vi predstavljate časovnico, če bi naj sredi leta 2020 začel delovati EPO, e kdaj bomo to besedilo potem sredstvo? sprejeli v Evropskem parlamentu. Zanima me konkreten rok eh, in kako bo izgledalo konkretno sodelovanje OLAF-a in EPA z nacionalnimi preiskovalnimi organi. EPO namreč ne bo imel eh, preiskovalnih organov, eh, kot bi si morda želeli oziroma kot bi si morda lahko predstavljali, ehm, če bi države članice eh, tesneje sodelovali z EPOM in to tiste, ki so se pridružili temu projektu, pa tudi tiste, ki se niso. Eh, vendar pa se skupaj eh, zapleta postopek in zaradi tega bi vam bil zelo hvaležen, če lahko odgovorite na moje vprašanje. Hvala lepa, kolega Klinc. Äh, äh, <clears throat> no, hvala lepa, kolegica predsedujoča. Äh, Treba je pač predelati uredbo OLAF-u, to pa prinaša tveganja in priložnosti. Po mojem mnenju je tako, da ima državljan samo majhno razumevanje za delo OLAF-a. In zaradi tega, ker niti ne ve, da je OLAF eh, prestojen samo za preiskovanje eh, administrativnih nepravilnosti, eh, zaradi tega je dostikrat razočaran. In sedaj se pojavlja priložnost, da razložimo državljanu, kakšne naloge ima Olof in zakaj smo uvedli Evropsko javno tožilstvo in kako si delita naloge. Torej, ni samo pomembno predelati uredbo, temveč je treba tudi eh, začeti z načrtno komunikacijo. Mi vsi vemo, da ima eh, Evropa celo vrsto velikih eh, težav in evropski projekt ne napreduje tako, kot bi si mi to želeli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 je naslednje. Ne morejo namreč eh, eh, razlikovati med eh, Olafom in tožilstvom. Olaf ni državno tožilstvo. In ko slišijo o kaznivih dejanjih in podobno, niti ne vedo, zakaj se nič konkretnega ni zgodilo. In tu je treba informirati prebivalce. Cilji, ki eh, so povezani s prenovitvijo, so jasni, eh, mislim, da so nesporni. Tu moramo imeti eh, dvostopenski pristop in spričo dejstva, da mandat čez eno leto poteče, je tudi smiselen. Odločilnega pomena pa je, da moramo že sedaj relativno jasno vedeti, kam gre potovanje. Če je jasno, eh, mi ob, bomo obdržali eh, Olaf eh, kot partnerja, ki je na isti ravni in dodatno bomo pa še ustanovili Evropsko javno tožilstvo. In če stvari ne bomo jasno komunicirali prebivalstvu, če ne bomo razložili nalog enega in drugega, bo to za državljana pomenilo, aha, ustvarjajo nov organ, a jih še vedno nimajo dovolj v Bruslju. In uh, zaradi tega je pomembno, da tu jasno pokažemo, da ne gre tu samo za nov organ z novimi nalogami, temveč da je to nekaj, kar nujno potrebujemo, vendar tu morajo sodelovati države članice. In zato se zame zastavlja vprašanje, ali lahko um, po začetku druge faze uh, Eh, dejansko potrebujemo eh, dve službi, OLAF in EPO, eh, se pravi Evropsko javno tožilstvo in ali ne bi morali že delati na tem, da združimo obe organizaciji. Marsi, katera država ima mm, pravzaprav preiskovanje korupcije in kaznevih dejanj v eni roki za državljana stvari niso razumljive. Olaf eh, opravlja eh, še in še eh, preiskav, rezultatov pa skoraj da ni. Državljani ne razumejo, eh, da se terja denar nazaj, pa denar nikoli ne pride nazaj. Eh, Če eh, tega ne bomo uredili, ne bomo zmanjšali frustracije državljanov, ta se bo še povečevala in to bodo izkoristili po eh, polisti. Torej, eh, pričakovana državljanov se lahko pozitivno spremenijo s to prenovitvijo. Seveda pa je treba upoštevati vse Eh, dele procesa, da nas eh, ne bodo potem eh, zmerjali, da smo pozabili pravice posameznikov in podobno. Glede časovnega poteka. Slišal sem predsednico o časovnici, Govorila je o 14 letih. Od začetka leta sem v eh, tem odboru in tu se mi dejansko lase postavljajo po konci. Uh, eh, upam, da bo v prihodnje vse šlo boljše. Uh, torej, tu imamo priložnosti in tveganja in ne smemo pozabiti, če stvari ne bomo naredili dobro, uh, bodo naši prebivalci še bolj uh, Eh, frustrirani. Eh, po krogu poročevalcev v senci prideta eh, še dve kolegici. Prosim, dve minuti, gospa Ajala. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvaljujem se za to predstavitev in za delovni dokument. Pridobili smo najnovejše informacije o teh temah, tudi o zaskrbljenosti, ki jo imamo tudi v tem odboru. Nekaj me skrbi. Mislim, da nismo dovolj izrabili priložnosti, da bi revidirali uredbo o OLAF-u. Predvsem, ko je treba ukrepiti delovanje za ustanovitev Evropskega javnega toživstva. Zaradi tega bi prosila komisarja Oettingerja, da nam še kaj pove o naslednjem. Komisija bo jasno poudarila hierarhijo med obema strukturama, sicer bo vse skupaj zelo nejasno, ne bomo vedeli, kdo ima katera pooblastila in lahko bomo imeli tudi določena navskrižja interesov. Lahko bi prišlo do podvajanj in to bo vodilo v zelo komplicirano situacijo. Zaradi tega prosim, da bi okrepili upravne naloge na relevantnih področjih z največ podrobnostmi, zato da bomo potem tudi pojasnili vidike, ki se nanašajo na izvajanje, zato da se bomo izognili zmedam. Kot je dejala poročevalka, imamo problem procesnih jamstev, potem imamo priročnik, ki dejansko ni začel nikoli delovati, ni bil konkretno pripravljen. Moramo se izogniti nesporazumom in zmedam nekaj takega smo že imeli, ko so dejansko postavili pod vprašaj neodvisnost Olafa. Ne vem, kako se bo to konkretno izvajalo, vendar bi prosila za okrepitev delovan eh, tudi nadzornega odbora. Jan eh, Molder bo eh, predstavil o tem poročilo. Gotovo lahko povemo, da bi morali delo nadzornega odbora okrepiti, ker zares mora zagotoviti nadzor nad neodvisnostjo OLEFA in nad procesnimi jamstvi. Hvala. Sí, gracias, Gospod Salafranka. Nos... Najlepša hvala, gospa predsednica. Zelo na kratko. To je zelo zapletena tema. tema. Ustanovitev Evropskega javnega toživstva nam omogoča razrešiti celo vrsto vprašanj, ki se nanašajo na določene pomankljivosti, ki smo jih odkrili v okviru OLAFA. To je odlična priložnost za to, da bomo rešili probleme, s katerimi se spopadamo. Gospa predsednica, mislim, da je pri tem pomemben eh, naslednji vidik. Treba je razumeti, katera je pravzaprav narava OLAFA delovni dokument to natančno pojasnjuje. Če želimo neodvisni urad, ki se bo ukvarjal z upravnimi preiskavami, eh, ko lahko škodujemo finančnim interesom Unije, ali pa bo to nekakšen podaljšek Evropskega javnega toživstva. torej notranje preiskave, zunanje preiskave, sodelovanje z državami članicami, eh, procesna jamstva preiskovanih oseb. Vse to je treba rešiti v okviru tega postopka. Delovni dokument ponuja vse smernice, vse elemente, na katerih bi morali delati, se v njih izreči Imamo seveda tudi druge zakonodajalce v Evropske uniji, vendar je treba zdaj zadeve urediti in natančno ločiti pooblastila med obema organama. Seveda ne sme priti do podvaje in ne moremo se boriti za pridobitev določenih pooblastil. To ni eh, sprejemljivo. Jasno moramo povedati, kako bosta delovala ta dva organa v okviru upravnih in kazenskih preiskav, zato da bomo ščitili finančne interese Evropske unije. Seveda me zanima tudi časovnica. V določeni fazi bomo morali zauzeti stališče glede eh, predloga komisije, katera bo narava teh dveh organov. Najlepša hvala. Herr Kommissar, bitte. Gospod komisar, prosim. Eh, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, eh, hvala lepa za zelo uh, dobre uh, prispevke, predloge in pričakovanja. Pri določitvi kompetenc in pristojnosti organov uh, je treba seveda preprečiti, kako preprečiti. Eh, eh, preveriti, kako preprečiti nejasnosti, spore eh, v prihodnosti. In jasno je, z Evropskim javnim tožilstvom posegamo v nacionalno, regionalno in lokalno področje, kot pravzaprav ni bilo načrtovano ob vzpostavitvi Evropske unije. Nimamo podlage. Eh, najprej so nam reč ustanovili eh, komisijo, potem parlament eh, in svet, vendar iz, za izvrševanje naj ne bi nikakor skrbeli evropski uh, uradniki. Zato je bilo v proračunu jasno, tu so neposredna plačila, kmet ve, kaj dobi in potem pa kohezijska politika s skupnim upravljanjem. E, tu smo imeli pogodbe in e, tu so naloge izvajale države članice, e, regionalne vlade, Eh, mestne hiše, mi pa smo bili zunaj, mi smo bili neke vrste sekretarijata. In zaradi tega imajo države članice rade direktive in ne uredbe, ker lahko same izvajajo stvari, kot hočejo. V zadnjih letih pa je bilo več uredb eh, in Evropska unija je tudi pri eh, izvrševanju če dalje bolj bila vključena. Potem smo pa imeli programe z neposrednim upravljanjem, eh, naprimer eh, povezovanje eh, Evrope. Tu komisija Evropska unija določa prioritete, ali se bo odločila za Brennerski eh, eh, železniški predor ali kaj drugega. Eh, torej, eh, mi smo tudi poskrbeli za to, da se projekti približajo. Eh, upravičencem. Pri boju zopar eh, nepravilnosti in goljufije, ko je šlo za projekte zunaj Bruslja, smo bili odvisni od konstruktivnega socia, eh, sodelovanja regionalnih in nacionalnih oblasti. za disciplinske ukrepe zopr naše uradnike smo bili odgovorni mi. Eh, če pa je šlo za zlorabo eh, denarja za raziskovalne, kohezijske, infrastrukturne eh, projekte zunaj Brusla, smo bili odvisni od konstruktivnega sodelovanja. Eh, držav članic, naprimer od njihovega tožilstva, tudi zaradi izterjav in podobno. In ne pozabite, 28 eh, eh, držav članic in 280 regij ni delalo enako kakovostno in konstruktivno, vendar tega nikjer ni. Če imate 28 in 280, potem nikoli niso isti, eh, boljši na vseh področjih. Enkrat so eni boljši, drugi so drugi boljši. Eh, razen eh, dveh španskih kolegov so se javljali samo nemški kolegi. Odsvetujem vam poseganje po nemški aroganci. In, mi moramo priznati, da obstajajo nove države članice, eh, ki potrebujejo še nekaj let, da razvijajo eh, svoje uprave tako, da bodo eh, ustrezali našemu konceptu. Eh, o preglednosti. Vendar eh, tudi eh, stare in nove države so bile enako nekonstruktivne včasih in so zakrivale stvari. Torej, v filozofiji eh, eh, se zanašamo na sodelovanje med eh, Olafom in Epom in zaradi tega tudi nočemo sto odstotno ločitev med eh, obema. Eh, mislim, da je povezovanje obeh dobro, eh, vendar to mora pokazati praksa. To mora vodilni javni tožilec, generalni direktor Orafa dokazati in skupaj morata se odločiti za to povezovanje. Eh, komisija bi čez eh, dve, tri leta eh, rada preverila delovanje eh, in zato, da ugotovimo, ali je potrebno še večje ločevanje ali pa se uveljavlja sodelovanje in povezovanje. Prekrivanja sive cone so povsod, to poznam tudi v Eh, naprimer v komisiji med različnimi generalnimi direktorati. Eh, tudi eh, odvisno, kako hiter je komisar, je lahko gospodarska tema ali pa tema iz digitalnega gospodarstva ali pri enem ali pa drugem komisarju. Eh, mi smo imeli tudi že notranje razprave o tem, kateri odbor bo vodilni, ali bo to eh, eh, naredil odbor za pravosodje ali pa za proračunski nadzor, ali bo to naredil odbor za industrijo ali pa za okolje. To je tudi doskrat odprto. No, saj smo že nekaj časa na tem svetu. Ali bomo z zakonom stotstotno razrešili vprašanja pristojnosti, ki se lahko pojavijo leta 2022 ali pa 2025. Ne. E, mi bomo odvisni od konstruktivnega sodelovanja obet služb, mi moramo predvidevati kooperacijo, hkrati pa omogočiti delitev nalog. V mojem portfelju e, mi je pomembna tudi stabilizacija OLAFA. E, EPO ne sme. Uh, poškodovati OLAF eh, eh, nekadrovsko in mislim, da smo to razrešili s pravičnim svežnjom, eh, ne vsebinsko, ne strokovno, ne pravno. Eh, z našo prenovitvijo uredbe o EPU ne bomo več spreminjali. Se pravi, s prenovitvijo uredbe o OLAF-u ne moremo spreminjati uredbe o eh, Evropskem javnem tožilstvu. Ta ostaja kot je vsemi prednostmi in slabostmi. Prišel bo nov generalni direktor. In videli smo, kako je VD generalnega direktorja dobro opravljal eh, delo v vašem interesu. Eh, torej, prosim, da date novemu direktor, direktorju Olafa dovolj manevrskega prostora, da odloči, katere primere bo obravnaval, katere ne. Seveda je tudi nadzor generalnega direktorja Olafa potreben, vendar on mora biti tudi generalni direktor in ne nek višji sekretar. Med Epom in Olafom imamo dve veliki, dva velika cilja, kazensko pravo, zaščita eh, premoženje. Eh, prvo je pri Epu, premož, zaščita premoženja pri Olafu rekli ste, da premalo veste o istarjatvi eh, denarja. Olaf eh, mora eh, opraviti pripravljalno delo, dati priporočila. Eh, vendar za izterjave ni pristojen Olaf. Eh, Olaf ni sodna izterjava. Eh, to delajo potem strokovni generalni direktorati. GD, Bač, GD in tako naprej delajo na podlagi poročil Olafa in so pristojni tudi za izterjave tako da ostajajo eh, eh, tudi določene napake. Eh, govorili ste o roku 30 dni. EPO e mora po 30 dneh sporočiti, ali se bo lotil določene zadeve, vendar tudi po 30 dneh lahko spremeni delovne odnose z Eh, Olafom. To ni izključitveni rok. Po 30 dneh eh, pa mora EPO eh, oziroma lahko EPO sprejema druge odločitve za vodenje postopkov. Na koncu bi rad predlagal dve stvari. Pred koncem vašega mandata v parlamentu bi s predstavil eh, število eh, oziroma seznam napak oziroma stvari, ki jih je treba eh, popraviti in rekel bi, komisija se zavezuje, da bo eno leto po nastopu funkcije nove komisije novelirati vse in čakam tudi na vaše predloge stvari, ki jih je treba popraviti, torej zato, da bomo to vključili. Na, digitalno in na papirju želimo uh, pripraviti uh, nek priročnik, kjer, so, uh, kjer je vsa zakonodaja, uh, ki uh, vpliva na delo OLAFA. Se pravi, to bi bil priročnik za boj proti goljufijam. Uh, torej, to lahko pripravimo v naslednjih dveh letih. Hvala lepa, gospod komisar. Vem, da morate oditi, vendar kolega Kon je spraševal po uh, časovnici. Časovnica se ne spreminja uh, samo z ambicijo. Eh, sedaj imamo časovnico in to je pravzaprav edina priložnost, da uredimo eh, stvari. Eh, ta dvostopenski postopek bo neuspešen zaradi sveta. Svet nam sedaj vse obljubil, pa nič naredil. Zaradi zadnje prenovitve smo se pogajali sedem let in to ni bilo naša napaka. Sedaj imamo ta časovni pritisk in tega moramo izkoristiti. Sedaj je veliko premikov. In tu obstaja tudi želja, da odpravimo določene pomankljivosti, ki jih ni uh, v predlogu komisije. Torej, jaz ne morem seveda tu našteti vsega, tu je veliko uh, težavnih pravnih vprašanj. Uh, No, tu uh, je veliko nemških uh, kolegov in španskih, eh, vedno so to isti kolegi. Ne vem, ali je to povezano z aroganco, neumnostjo, morda pri nas doma ni lepo. Uh, Mislim, da se splača preprečevati prekrivanja pristojnosti. Posod so taka prekrivanja tudi mi to imamo v odborih. Če tega uh, se zakonodajo ne odpravimo, jih moramo pozneje med delom odpravljati in to je težko. Jaz sem zato, da rečemo jasno, ta dela to, oni dela ono in potem bomo imeli prav gotovo tudi sive uh, cone, zato da se bodo lahko vsi prepirali, uh, Evropskemu javnemu tožilstvu moramo dati priložnost, da dejansko lahko dela. Javni tožilec mora delati to, za kar ga ustanavljamo. Sicer se bo zgodilo to, kar je napovedal gospod Klinc in sicer, da bomo ustanovili nov organ, ki ne upravlja svojega dela. Gospod komisar, vem, da morate oditi, vendar če si ogledamo Olaf, vidimo, da se je veliko eh, premaknilo, pa marsikaj še lahko naredimo. Zakaj je 20 let eh, po Olafu še vedno toliko uh, možnosti za izboljšave? To je vprašanje mi smo konstruktivni eh, del eh, zakonodaje, mi bomo tukaj in jaz bom že rezervirala prostor za pogajanja s svetom, po poletju se bom že tja usedla, eh, mi smo del rešitve in ne problema, lepe počitnice, hvala lepa, da ste prišli in s tem smo prišli do konca točke na dnevnem redu. Naslednja točka je točka 13, to je predstavitev letnega poročila OLAFA. Gospod Ajlet, žal mi je, da ne moremo priti na vašo zabavo, vendar to je v zelenem tednu in vidite, že eh, zdaj je težko eh, spraviti kolege v dvorano. Gospod eh, Ajlet, dam vam besedo za predstavitev poročila OLAFA. Um, Madam Chairman, thank you very much. Uh, Uh, eh, hvala lepa. Opravičujem se. Eh, torej, igral sem na Trumpovo eh, karto in šel sem z metrojem. Morda bi bilo bolje, če bi čakal, da pridejo pome. V Veliko veselje mi je, da lahko eh, predstavim eh, letno poročilo OLAFA za leto 2017. Na samem začetku moram reči, eh, da je Giovanni Kessle vodil OLAF v teh desetih mesecih in dosežki so seveda plot njegovega dela in ne mojega. Vendar to, oni, to je seveda. Eh, rezultat dela vseh zaposlenih pri OLAF-u in eh, mi smo storili vse, da premagamo težave, s katerimi smo se soočili. Eh, šel bom na hitro skozi poročilo, kot smo ga napisali. Ne bom dal nekega celovitega pregleda nad vsako Eh, podrobnostjo dela Olafa. To lahko razberete iz eh, eh, ta statistik. Že nekaj let se osredotočamo na nekaj ključnih vprašanj želimo izboljšati komunikacijsko strategijo in želimo, da se nekatere stvari, eh, ki so pomembne, bolje razumejo. Eh, letos eh, smo se bolj osredotočili na prihodke kot na izdatke, čeprav se večinoma pri svojem delu ukvarjamo z izdatki. Seveda bom pa tudi pripravljen odgovarjati na vprašanja povezana s katerim koli vidikom, ne glede na to, ali bom to omenil v prezentaciji ali ne. Eh, osredotočali smo se na velike transnacionalne primere, eh, kjer lahko eh, marsikaj storimo za davkoplačevalce. Dali smo več kot 300 priporočil, priporočili smo izterjavo več kot 3 milijarde evrov. to je posledica raznih primerov goljofij, za te ste slišali. To so primeri eh, preniskih cenitev eh, in podobno. Eh, torej, to vidite, da je to, 1111 eh, selekcij smo zaključili, zaključili 205, 197 eh, preiskav, odprli 215 in Želimo doseči konkretne rezultate pri zaščiti proračuna pred goljufijami. To je pomembno za evropske državljane. Da bi pomagali državljani, bravcem razumeti bistvo našega dela, eh, si bom vzel, eh, eh, se bom osredotočil na to, kar smo prej slišali in sicer treba je poskrbeti za to, da sporočilo pride do prejemnika in to ni vedno enostavno. Mi se seveda sprašujemo, kaj, eh, kakšne so lahko posledice tega, kar lahko rečemo, eh, vendar mi poskušamo komunicirati, kar se da eh, dobro in v skladu z zakonodajo. Torej, mi želimo prenesti sporočilo in želimo pokazati, eh, kakšni so trendi pri naših preiskavah. Naše preiskave temelijo na dokazih. E, to so preiskave iz leta 2017. Glavni trendi so korupcije, e, e, nasprotujoči si interesi, konfliktni interesi. Dosti krat je to treba razčistiti, potem pa manipulacije razpisnih postopkov. Eh, to vpliva na eh, strukturne sklade, potem pa eh, imamo tudi primere organiziranega kriminala, ki na ta način želijo priti do dobičkov. Potem tudi goljofije pri pomoči beguncem, tudi s tem smo se soočili raziskovalni oziroma upravljamo preiskave eh, tudi pri carinah, imamo jasne dokaze o nadnacionalnih eh, kaznivih eh, dejanjih, kjer se poskušajo pač izogniti plačilu carin in podobno. Mi smo imeli relativno majhen primer eh, glede denarja. Tu je šlo za milijon in pol, eh, vendar to je primer kompleksne preiskave v večjih državah članicah. To je eh, operacija papirnati dvorec. To ime so izbrali naši partnerji v Gvardiji di Financi ki so eh, verjetno naš najstarejši operativni eh, partner, s katerim tesno eh, sodelujem in ki so tudi predstavljeni v tej dvorani danes. Hoteli so vzpostaviti konsorci z aktivnostmi v Italiji, Franciji, Združenem kraljestvu, da bi dobili denar za vzpostavitev eh, nekega hovercrafta, se pravi, eh, to je nekaj, kar bi uporabljali v primeru eh, nesreč. Pred 15. Pri 15 letih v šoli smo dejansko nekaj takega zgradili in je delovalo, vendar ta operacija Paper Castle, papirnat ti dvorec eh, se ni premaknila nikamor. Eh, tu smo pregledali 12 tisoč finančnih eh, transakcij, ogledali smo se iz stvari v Italiji, v Združenem kraljestvu z Guardio di Financo in londonsko policijo. Tu smo našli vse lažne račune, lažne izdatke, neobstoječe partnerje in eh, uspelo nam je pokazati, eh, da so ljudje za to schemo eh, ukradli denar, zato da bi plačali hipoteko za kastelo, se pravi staro podeželsko hišo, podeželski dvorec. Sedaj se s tem ukvarjajo sodišča v Italiji in uh, delamo uh, vse za to, da bi izterjali denar. E, torej, e, denarja je tu malo, e, vendar pri čezmejni goljufiji seveda moramo uporabiti zelo veliko sredstev in kadrov. E, sedaj pa k goljufijam pri prihodkih. Tu smo našli nek vzorec ki se nanaša na blago nizke vrednosti, tekstil, čevli, ki gredo preko uh, Hamburškega pristanišča v Združeno kraljestvo, Češko, Francijo, uh, Malto. Tu je šlo za vrednost 2 milijard eh, evrov. Toliko je izgube v evropskem proračunu. Uh, E, to je organizirani kriminal, goljufi so dobro informirani, vedeli so, kako naj premaknejo e, svoje blago in e, v primeru ovir in ta vzorec se še vedno nadaljuje, ker goljufi sedaj iščejo nove poti v Evropsko unijo. Drugo pa je nekaj novega, o čemer nismo toliko razmišljali, kolikor bi morali. E, tu gre spet za blago e, majhne vrednosti, pa velikih količin. E, v preteklosti smo imeli blago velike vrednosti, naprimer cigarete, ki zauzamejo veliko prostora. In mi smo sedaj opozorili vse, da se moramo bolj ukvarjati tudi z blagom nizke vrednosti. Torej, goljufi eh, pripeljejo eh, proizvode eh, v eh, Hamburg eh, in eh, se potem eh, izognejo nadzornim organom. Eh, na Češkem, eh, na Malti in v Franciji so se eh, vlade hitro odzvale in zaradi tega eh, je prišlo do zaustavitve tovrstnih dejanj v teh državah. Poleg tega se je kriminal močno zmanjšal tudi v Združenem kraljestvu. Sedaj pa gremo k nekoliko bolj dragocenim proizvodom. Eh, in sicer eh, k eh, antidampiškim dajatvam. In sicer gre tukaj za dajatve za kitajske proizvajalce. Tukaj ne gre v prvi vrsti za instrument za ustvarjanje prihodka, ampak za instrument za zagotavljanje pravične konkurence. Vendar pa, če pravila imamo, jih je potrebno tudi izvajati. Pogosto prejemamo informacije strani trgovinskih organov, Eh, kitajski eh, proizvajalci eh, so se prijavili kot tajvanski prodajalci. Prišlo pa je tudi do poskusa, da se pretvarjajo, da so iz Japonske, tako da smo prvi sodelovali tudi z Japonsko. Eh, predvsem moramo sodelovati z eh, belgijskimi, nizozemskimi in pa francoskimi carinskimi organi in pa z tajvanskimi eh, carinskimi organi. Sodelovanje s carinskimi organi na Daljnem vzhodu je ključnega pomena za naše delo. Preglede smo imeli na Tajvanu in v Antwerpnu in zbrali smo veliko podatkov. Eh, izvedli smo devet preiskav eh, in podali smo finančna priporočila. Eh, šlo je za 200 milijonov evrov. V primeru Združenega kraljestva je šlo za dve milijardi, kar pa je izjemna številka. Vse to je predstavljeno v drugem poglavju našega poročila. Poleg tega smo imeli danes zjutraj tudi že nekaj pogovorov, gospa predsedojoča, o finančnih priporočilih in eh, zelo dobro se eh, zavedam zapletenosti tega vprašanja. Kaj ti? Podajamo lahko le priporočila, odgovornost eh, pa je povsem pravilno v rokah tistih, ki so odgovorni za uh, politiko na finančnem področju, še prav posebej, ko gre za izterjave in te odgovornosti jim ne moremo odzeti, to tudi ne bi bilo prav. Uh, vsak mora upraviti svoje delo in če bi to počeli, potem bi nas to odvrnilo od uh, naše temeljne naloge. Lahko podamo tudi priporočila, ki so preveč zahtevna, to se zgodi. Eh, vendar pa eh, bolj redko eh, se zgodi tudi, da podamo premalo ambiciozna priporočila in na tem področju si še naprej prizadevamo. Letos mm, smo si ogledali podatke z specifičnega vidika, vidika, ogledali smo si podatke povezane z izterjavami na osnovi našega dela. Eh, in eh, države članice morajo poročati komisiji o teh izterjavah. Eh, torej smo zbrali podatke o rezultatih v državah članicah. Predvsem smo se osredotočili na izdatke na področju strukturnih skladov, pa tudi na prihodke. In rezultati so podrobno predstavljeni v tem, 13. in uh, eh, 14. razpredelnici v našem poročilu. Izračunali smo, da naša priporočila predstavljajo 2,58 odstotka eh, zbranih izterjav. Priporočila za vse države članice skupaj pa znašajo 2,01 odstotka. Torej, če je ta izračun pravilen. So Olafova priporočila presegla učinek vseh preiskovalnih dejavnosti v državah članicah. Moram povdariti, da je to izjemna situacija, kajti naša priporočila uh, so bila. Uh, so se nanašala na izjemno visoke zneske, predvsem zaradi primera uh, Združenega kraljestva. Vendar pa je to zelo eh, dobra številka, tudi če odštejemo ta izjemen uh, dogodek. Ko gre za uh, deljeno upravljanje, je, so izterjave znašali 0,43 odstotka, to je približno ena petina uh, učinka, ki ga imajo eh, preiskave držav članic. Mislim, da uh, je to razmeroma dober rezultat. In potem je tukaj še ena dimenzija, ki je ni moč natančno izmeriti, ampak je zelo pomembna za naše uh, delo, namreč odvračanje. Odvračilni učinek, ta je izjemno velik ampak ga nažalost ne moremo izmeriti, ne smemo pa ga pozabiti. In uh, drugi učinek, ki je zelo uh, pomemben, uh, je učinek pomnožitve, kajti lahko se osredotočimo uh, na uh, posamezne preiskave, ki se izvajajo tudi v državah članicah in potem uh, pomnožimo njihov učinek. In potem še zagotavljanje visokih standardov pri izvajanju notranjih preiskav eh, v Evropski uniji. To se mi zdi najbolj občutljivo eh, področje našega dela. In gospa eh, predsedojoča, tudi vi ste se s tem ukvarjali že kar nekaj časa. Ni vas potrebno opozarjati na celo vrsto Olafovih preiskav ki so bile kontroverzne, ko je šlo za notranje preiskave predvsem. Ampak eh, v zadnjem letu se mi zdi, da se je eh, to nekoliko spremenilo. Najbolj občutljivo eh, področje sedaj predstavljajo strukturni skladi in to kaže, da smo dosegli velik napredek v preteklih letih. Vendar pa imamo eh, seveda mandat, da preizkujemo eh, člane inštitucij zaposlene in eh, opozarjati moramo, kadar obstaja tveganje, da pride do goljofije pri različnih dodatkih, povračilu zdravstvenih stroškov in tako naprej. Obstajajo tudi primeri korupcije, nimamo eh, ravno eh, veliko primerov korupcije eh, v evropskih inštitucijah, ampak nekaj takšnih primerov je. 17 preiskav smo izvedli in 12 preiskav se je zaključilo z priporočili. Pri tem je zelo pomembno opozoriti tudi na to, da Eh, izvedemo, eh, izvajamo preiskave, eh, potem zadeve razčistimo, ugotovimo tudi, da je nekdo nedolžen, kar je zelo pomembno. Kajti veliko obtožb je na račun nasilcev pomembnih funkcij in Zaradi tega mi zberemo vse ustrezne informacije, izvedemo ustredno preiskavo in uh, preiskava je uspešna, tudi če ugotovimo, da nekdo uh, ni eh, zakrivil nič napačnega. In sedaj še nas odnos z nacionalnimi pravosodnimi organi. Kot si lahko predstavljate, imam eh, specifično mnenje o različnih temah, ki so bile predstavljene danes eh, zjutraj. Eh, čez tri tedne bom navaden državljan, danes pa še lahko izkoristim funkcijo izvršnega direktorja. V sedmih letih smo bili ost uspešni pri 42 odstotkih naših eh, pravosodnih priporočil, eh, kar je v skladu z našim preteklim delom, seveda bi lahko eh, zadeve še izboljšali. V posameznih primerjih organi, pravosodni organi v državah članicah tudi niso sledili našim priporočilom. Eh, včasih eh, se eh, organi v državah članicah odločijo, da ne bodo sledili posameznim priporočilom, ker gre za evropske finančne interese. Včasih gre tudi za različno tolmačenje evropske zakonodaje. Eh, včasih države članice prevzamejo naše dokaze na mesto, da bi eh, same eh, izvedle lastno preiskavo. Včasih pride tudi do posrednjih dokazov, recimo na češkem in na slovaškem zakonodaja nekoliko drugačna je enaka v obeh državah, ampak se lahko tolmači na različen način. In to velja tudi za druge eh, države članice. Eh, ni naša naloga, da sprejemamo odločitve in eh, narobe bi bilo, da določenega primera ne bi spostavili zaradi tega, ker nimamo dokazov, ker obstaja zgolj sum. Drugi morajo priveriti, ali vsega je res eh, prišlo do kaznivega dejanja ali ne, ampak eh, kot sem eh, že povedal, je stopnja obtožb približno enaka kot v preteklih letih. Mislim, da sem vam že vzel preveč časa, zato bom počasi zaključil, vendar pa moram reči, da sem vesel, da eh, predajam uh, Olaf v trenutku, ko je eh, na zelo dobri poti. Mislim, da imamo uh, dober sloves, uh, namreč, da smo nepristranski in da dobro izvajamo svoje preiskave. In uh, mislim, da bo nas, moj naslednik lahko odlično zapolnil čevlje uh, eh, Giovanja Kesslerja in pa uh, eh, Brunerja. Eh, veliko pa je tudi tistih, ki upravljajo operativno delo in jih tukaj ne vidite. Ampak tudi oni so enako pomembni. Najlepša hvala za vašo potrpežljivost in pozornost. Z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. In uh, seveda želim veliko uspeha tudi mojemu nasledniku. Hvala lepa, gospod Ajlet. Uh, hvala lepa za to poročilo. Zahvaljujemo se tudi vsem sodelavcem Olafa in vprašanja, ki jih bom sedaj zastavila vam, bi raje zastavila vašemu predhodniku, kajti on je pravzaprav odgovoren za to delo. Imam uh, pa pripravljeno tudi tabelo sama sem jo pripravila. Gre za uh, primere, ki so bili zaključeni z priporočili, zakaj. Ker je eh, s tem prišlo do rezultatov tudi pri preiskavah. Gre za eh, primere, ki so bili zaključeni in leta 2017 lahko vidimo, da je prišlo do močnega upada zaključenih primerov. Eh, to izhaja iz poročila Olafa in dobro bi bilo, če bi bile številke tudi dejansko objavljene eh, v eh, poročilu. To bi pokazalo na učinkovitost Olafa. Videli smo, da je poročilo povezano z številnimi posamečnimi primeri če eh, preberemo vaše poročilo, ne dobimo celotnega pregleda dejavnosti. Mislim, da je to pomankljivost vašega poročila. Eh, z veseljem se eh, z vami seveda pogovarjamo o rezultatih, ki so bili doseženi, vendar pa bi morali več storiti na področju primerljivosti podatkov. To bi bilo torej moje prvo vprašanje, zakaj so Eh, letošnje številke tako zelo nizke v primerjavi z prejšnjimi leti. Od leta 2002 imam podatke in eh, to leto zares izstopa. Drugo vprašanje. Težave eh, ste imeli z IT sistemom, kolikor vem, je prišlo celo do stavke zaposlenih in uh, leta 2016 ste porabili 50 odstotkov več sredstev za uh, sistem informacijske tehnologije in po eh, informacijah, ki jih imamo na voljo, ta še zmeraj eh, ni dovolj dober, da bi lahko imeli pregled nad vsemi primeri in nad tem, kaj se dogaja s posamičnimi primeri. Tega pregleda pravzaprav nima nihče, kajti ta računalniški sistem je izjemno zapleten. Dobro bi bilo, če bi nam povedali, kakšen je načrt eh, OLAF-a, kako boste spremenili ta računalniški sistem, eh, da ga bo lažje uporabljati. Eh, tretja točka, preiskovalni odbor. Tukaj gre za odprte primere, 6,6 odstotka oziroma za, uh, odprta delovna, nezasedena delovna mesta, 6,6 odstotka jih je, zakaj, uh, če pa je dela toliko uh, in vemo, da so tudi zaposleni pri OLAF-u izjemno uh, nezadovoljni, zakaj, kakšen je načrt. Imam na tisoče vprašanj, ki jih ne želim uh, zastaviti, ampak uh, vam jih bom raje zastavila v pisni obliki. Rada bi se vam tudi osebno zahvalila za odlično sodelovanje v zadnjih mesecih. Smo eh, veliko slišali o posameznih primerih Olafa in če sedaj primerjamo situacijo eh, v, eh, za situacijo v preteklih letih, lahko vidimo, da je bila obravnava tokrat veliko kakovostnejša. In zato se vam tudi zahvaljujem. Ali še kdo želi besedo, kolegica Jala Sender? Si jo želim agradecer, a senjor Ajlet je zelo. Najlepša hvala. Zahvalila bi se generalnemu direktorju in vsemu osebju Olafa za odlične rezultate. To je bilo izredno leto, izjemno leto zaradi primjera Združenega kraljestva, kjer smo imeli izjemno izterjavo. Za nas je pomembno tudi dokazati, da imamo izjemne primere na področju izterjav in če ne bi imeli Olafa, ne bi imeli teh rezultatov. Imela bi vprašanje. Za nas je to nekaj zelo pomembnega in, in je povezano z izkušnjo Olafa. Izkušnje, ki jih imate na evropski ravni, vam eh, zagotavljajo kompetence, spretnosti, tudi na podlagi napak, ker to je tudi podlaga samega učenja. Učimo se iz napak. Recimo področje carin govorimo o zelo visokih eh, količinah izdelkov po nizki ceni in eh, to ima zelo veliko škodo za evropske blagajne. Imeli smo še nekaj drugih primerov z manjšimi izterjavami, vendar vseeno pomembnih. Zanima me, kako zdaj Olaf na teoretski in na strokovni ravni utrjuje te elemente. To so vedno bolj zapleteni elementi, ki zahtevajo veliko pristojnosti, veliko inteligence. Zanima me, kako vse te izkušnje strukturirano obravnavate, zato da jih potem lahko tudi uporabite na nacionalni in evropski ravni leto 2017. Poročilo poudarja dva zelo zanimiva elementa. ki so um, prišli na dan tudi glede strukturnih skladov SKP ali pa carine. To so skladi oziroma sredstva, ki so namenjena eh, preiskavam in eh, migracijski krizi ali beguncem govorila bo, bi o teh, eh, tudi o sredstvih za raziskave. Ogledala sem si kar nekaj poročil, pri katerih so bili predstavljeni res čudni projekti. Zanima me, kako bi se lahko bolje borili na tem področju ki je pravzaprav nedotakljivo, ker mislimo, da so vsi znanstveniki dobri, vendar tudi tu imamo eh, ljudi, ki mogoče goljufajo, eh, na drugi strani pa imamo odlične ljudi. To je nišno področje, kjer moramo biti zelo previdni. Reaktivne politike na tem področju so se pojavile šele pred nedavnim. Pomislimo na krizo beguncev. Kako mislite, da boste obvladovali ta vidik? Če si ogledamo vsa investirana sredstva in eh, ko nimate na voljo dovolj časa, da bi pripravili mreže za nadzor in za varnost. Na tem področju imamo velik medijski pritisk, državljane to zelo zanima in eh, torej večkrat eh, investiramo v nekaj, vendar eh, pravzaprav niti ne dajemo pomena raznim opozorilom, ki nas opozarjajo na goljufije. In tisti, ki goljufajo, zares izkoriščajo to ravnodušje na področju evropskih skladov. Kaj mislite o teh dveh elementih? Hvala. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Dank. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala lepa, gospod Ajlet, vam in vašim sodelavkam in sodelavcem za to letno poročilo in pa za predstavitev. Pri eh, branju letnega poročila se moraš kar potruditi, kajti zavrti se ti od številk, ki so navedene v tem poročilu, ampak to kaže, kako zelo pomembno je. Eh, vaše delo, še prav eh, posebej, če si ogledamo 3,2 eh, milijarde evrov, eh, ko gre za goljofije na davek na dodano vrednost ali pa uh, goljofije pri uvozu oblačil 1,9 milijarde evrov iz Kitajske preko Združenega kraljestva. Torej, nujno je potrebno nekaj stariti. povejte nam, uh, kje menite, da ste že dosedli uh, eh, napredek. In uh, kje menite, da se napredek že kaže, ampak bi potrebovali še večjo pripravljenost v državah članicah. Najbrž ne želite imenovati tistih držav članic, ki bolje sodelujejo z vami uh, kot druge. Ampak povejte kaj več o tem vzvodu kolega Novakov. Spomnim se številnih predstavitev eh, tukaj v odboru z predstavniki OLAFA in verjamem, da takrat nismo imeli toliko razlogov, eh, da se nasmehnemo kot danes, kajti spomnim se nekaterih primerov na začetku tega mandata štirikrat več je bilo odprtih eh, postopkov kot eh, zaključenih postopkov. Torej pozdravljam dejstvo, da je sedaj več zaključenih eh, primerov in da ste dosegli konkretne rezultate. Poleg tega Gre tukaj tudi za odnose z državami članicami. Zakaj ne pride do postopku tudi, če obstajajo podatki o neustrezni uporabi evropskih sredstev? Kako najti pravi način, da bi priporočila Olafa bila ne le pobožna želja, ampak uh, konkreten instrument, ki bi prisilil države članice, da uh, uporabljajo načelo pravne države, kadar obstajajo sto odstotni dokazi za zlorabo evropskih sredstev. In Potem eh, je tukaj eh, še podatek, eh, da ima Olaf ogromno dela, kajti sredstva Evropske unije predstavljajo 50, 60, 70 odstotkov javnih vlaganj v državah članicah. Ali bi Olaf moral okrepiti svoje zmogljivosti, da bi lahko več delal na terenu? Na ta način bi morda lažje preprečili zlorabe evropskih sredstev. Vidimo uh, lahko, da je bil povečan proračun številnih evropskih agencij eh, ravno zaradi tega, ker eh, se krepijo izzivi, s katerimi se srečujemo in rad bi se opravičil, kajti najbrž sem zamudil tisti del vaše predstavitve, ampak eh, navedli ste eh, podatke v kilogramih. Na četrti strani mislim, da tukaj gre za neprijavljene eh, proizvode in s tem tudi neocarinjene. Navedli ste zgolj količino v kilogramih in potem imate številke po posameznih državah članicah in pa njihov uspeh na tem področju. Hvala lepa. Gospod Ajlet, izvolite. Ja, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, če lahko začnem z vašimi vprašanji. Kar zadeva statistiko, mislim, da bi si morali ogledati vašo eh, razpredelnico in ugotoviti natančno, kako eh, je ta usklajena z našo razpredelnico. Ampak naj podam nekaj splošnih odgovorov. Veliko eh, sprememb je bilo uvedenih od leta 2002 pa do danes, kar zadeva merjanje rezultatov. In vsaj dve prelomnici smo imeli. Eh, tako da eh, se zdi, da so podatki eh, vsaj do določene mere primerljivi. Ne bi pa dajal preveč pomena predstavitvi podatkov. Vedno je obstajala dilema v zvezi s tem, ali naj bi uporabljali enaka statistična merila leto za letom, kar bi seveda omogočilo boljšo primerljivost podatkov, vendar pa bi to hkrati tudi uh, otežilo razmislek o tem, kako bi lahko bolje upravljali svoje delo. Gre torej za vprašanje, koliko statističnih podatkov pravzaprav sploh potrebujemo. Koliko statističnih podatkov bi morali uvrstiti v letno poročilo in uh, ali eh, bi moralo biti statističnih podatkov manj in uh, bi moralo biti uh, več uh, opisov merjenje uspešnosti je na ta način seveda veliko težje, ampak eh, če želite, si lahko skupaj ogledamo tuje številke eh, in uh, lahko vam razložimo, kako smo do teh številk prišli. Moj občutek je, da je prišlo do znižanja določenih številk leta 2017 in sicer iz različnih razlogov. Recimo računalniški sistem je eden izmed teh razlogov, v kateremu se bom kmalo vrnil, vendar pa. Eh, smo si v preteklih letih močno prizadevali tudi, da bi razčistili odprte primere in to nam je tudi uspelo in zaradi tega je bilo število primerov v letu 2017 nižje. Poleg tega smo eh, močno skrajšali tudi preiskave in uh, zelo previden uh, bi bil uh, pri. Uh, nadaljnih eh, omejitvah eh, trajanja preiskave, kajti eh, to bi že potem ogrozilo celovitost preiskave. Sedaj pa k računalniškemu sistemu, imenujemo ga OSM, in res je, da se pojavljajo težave. Več težav smo imeli, kot smo pričakovali, in kar smo storili v zadnjem letu, Eh, je, da smo se vrnili k osnovnim funkcijam in da smo spremenili eh, nekaj eh, temeljnih komponent tega sistema. Zato smo zaposlili svetovalce. In sedaj imamo elektronski pretok podatkov, česar v preteklosti nismo imeli. Eh, včasih sem se ukvarjal z gorami eh, papirjev in eh, te dokumente je prenašala četa zaposlenih, sedaj se je ta kupček precej zmanjšal in to je velik napredek. Varnost je tudi precej boljša. Ne želim prikrivati, da imamo še zmeraj težave, kot eh, tudi eh, številni drugi, ki se ukvarjajo z ambicioznimi projekti in mogoče bo trajalo še dve ali pa celo tri leta, preden eh, bomo imeli popolnoma delujoč sistem. Sedaj smo v fazi, ko temeljne zadeve delujejo veliko bolje kot v preteklosti. V preteklosti smo uvajali nove e, funkcije, poleg tega pa zato sedaj namenjamo tudi več sredstev, vendar pa imamo največje težave z iskanjem ustreznih človeških virov imamo kar nekaj tistih, eh, ki si izjemno prizadevajo, da eh, bi program ustrezno deloval in prepričan sem, da bo nam na koncu to tudi uspelo, vendar pa žal tega cilja zaenkrat še nismo dosegli. In eh, to se je pokazalo tudi pri naših rezultatih, recimo pri trajanju preiskav. tukaj gre za celoten postopek eh, do trenutka, ko uh, pride do odločitve, ali naj bi bilo podano priporočilo ali ne. Uh, ta postopek je bil upočasnjen zaradi uh, računalniškega sistema, ki ne deluje tako, kot bi moral. Uh, ampak uh, prizadevamo si na tem področju, ne moremo pa enostavno zaustaviti postopko. Potem pa anketa med zaposlenimi, nismo bili zadovoljni z tem, kar smo prebrali. To je povezano z obdobjem v preteklosti. E, te ankete se ne izvajajo vsako leto, tako da e, letos ne bomo imeli tega vprašalnika. E, mogoče so se sedaj okoliščine spremenile, predvsem v zadnjem obdobju. Spomnim pa se, da je nekdani predsednik nadzornega odbora dejal, da so izkušnje v preiskovalnih organih takšne, da so eh, rezultati eh, ponavadi nižji od eh, rezultatov tistih, ki se ukvarjajo z manj kontroverznimi dejavnostmi. Ampak imamo tudi strategijo. Za boj proti temu eh, želimo seveda vzpostaviti predvsem boljšo komunikacijo, eh, želimo vzpodbuditi ekipni duh, duh sodelovanja. Eh, recimo imamo ekipo košarkarjev, potem različne dogodke in to kaže, da so ljudje lahko veseli, če to želijo, ampak vsekakor je to področje, na katerem si bomo morali še prizadevati. Sedaj pa prehajam k eh, komentarjem gospe Ajale Sender. Eh, zelo sem jih hvaležen za vprašanje v zvezi s carinskim področjem. Imamo ustrezno strokovno znanje, nekateri zelo dobro poznajo tekstilno industrijo, tudi na terenu imajo praktične izkušnje in izvedli smo veliko operativnih misij v eh, državah, kjer se eh, tekstil proizvaja. Eh, imamo pa tudi izkušnje na področju podatkov in specialisti z tega področja so zelo zaželjeni, ne samo na carinskem področju, ampak tudi na kitajskem in druge. Kaj ti osvetlijo lahko trgovinske vzorce in pa naš odziv na nje. Potem pa imamo tudi izvedence na drugih področjih. Recimo eh, na področju eh, prodaje cigaret, eh, Potem so tukaj eh, kolesa. Temeljno vprašanje na področju carinskega območja je, ali so eh, carinske eh, dajatve vir prihodka ali pa so zgolj so pri, proizvod oziroma stranski učinek trgovine. In mislim, da so države članice jemale carinske dejatve za samoumevne in da so svoje vire usmerjale drugam. Veliko vprašanj je povezanih z razpoložljivostjo virov in pa z dodelitvijo virov v državah članicah. Kajti, če se države članice odločijo, da se bodo močno osredotočali recimo na tobačne goljufije ali pa na varnost ali pa na oboje, potem eh, bo to eh, zagotovo imelo eh, posledice za pridobitev prihodkov na drugih področjih, kajti zatem se ukvarjajo iste službe. GD tax in GD za proračun tudi sedaj proučujeta to področje. Gre za koncentracijo dela, za koncentracijo virov potem pa uh, sredstva za raziskave. Predvsej jasno je, eh, s katerimi problemi se srečujemo tukaj. Pogosto prihaja do navskrižja interesov, ampak težko je najti dovolj izvedencev, še prav posebej z določenih področji, da bi to navskrižje interesov eh, preprečili. Večkrat pride do uh, obračuna uh, iste uh, naloge uh, in to je področje z številnimi zapletenimi pravili, kajti uh, določene preiskave zahtevajo, da je raziskovalec uh, rezident uh, določenega območja na ta način želimo ljudem povedati, kaj pravzaprav Evropa sploh pomeni. Želimo jim dati možnost, da uh, gredo in študirajo druge. Ampak sedaj, ko imamo splet, eh, to pravzaprav sploh več ni potrebno. Zato uh, ne sledijo vsi pravilom in uh, zahtevamo sredstva nazaj. In to je seveda. Zelo zapleteno področje gre za izvajanje priporočil na področju goljufi. predvsem tisti, ki trošijo sredstva, se zavedajo tvegan pri zagotavljanju nujne pomoči na nevarnih območjih. In eh, vzpostavljen je tudi ustrezen sistem. Pri tem pa se je potrebno zavedati tudi, da eh, obstajajo določene omejitve in da je potrebno sprejeti odločitev eh, glede razmerja med reševanjem življenj in pa varčevanjem za sredstvi. Eh, mi eh, seveda dajemo priporočila in prejemamo informacije, vendar pa seveda obstaja nevarnost, da. bodo ljudje dejali, da je potrebno zagotoviti eh, sredstva v teh eh, hitrih eh, postopkih javnih razpisov zaradi tega, ker je situacija prenevarna, pa se potem izkaže, da temu pravzaprav ni tako. Veliko je sumov, eh, da eh, pravzaprav ni bilo prav pogosto potrebe po uporabi eh, mehanizma za zagotavljanje nujne pomoči. In zaradi tega želimo pripraviti poročilo, zato da bi tisti, ki so odgovorni za porabo sredstev, imeli boljši pregled nad situacijo in da bi lahko sprejeli tudi ustrezne odločitve in sprožili kazenske postopke, če bo to potrebno. Ukvarjamo se seveda z državami izven Evropske unije, eh, v teh eh, prav tako uporabljamo naše sredstva in to še dodatno otežuje zadeve. Novakov's, eh, kom... Sedaj pa k komentarju gospoda Novakova. Zakaj ne bi držav članic prisilili, da potem ukrepajo? Mislim, da Eh, nimamo pravne podlage. Odločitev, ali se denar izterja in koliko denarja se izterja, morajo sprejeti ljudje v, v luči eh, informacij, ki jih eh, mi damo. Naš sistem morda ni perfekten, gospa predsednica, vi ste imate tu zelo močan eh, mehanizem za odgovornost in v državah članicah eh, imajo tudi take mehanizme. Torej, dosti krat ne vemo, zakaj naših priporočil ne upoštevajo. Mi bi si želeli močnejše mehanizme, da nam tisti, ki ne sledijo našim priporočilom, razložijo, zakaj ne. Eh, potem, eh, eh, raziskave, preiskave strukturnih skladov so pomembno. Vprašanje, gospa Kessler, eh, je eh, izpostavila eh, strukturne sklade. Mi smo tja postavili nove, novo enoto in tudi predstavili ljudi, Eh, mi sedaj zaposlujemo tudi več preiskovalcev s posebnim znanjem in ustreznim eh, ozadjem. Tu pa moramo seveda delati v drža, eh, jezikih držav članic in to je tudi ovira. Morda nimamo dovolj ljudi, ki govorijo določen jezik ali imajo izkušnje z določeno Eh, goljufijo. Torej, jaz eh, ne morem upravljati preiskav v državi X, ker pač imam dovolj eh, preiskovalcev. Za isti primer v državi Y pa bi recimo imel dovolj preiskovalcev in to seveda ni idealna situacija. Seveda si želim več verov. Mi smo izgubili vere eh, zaradi razlogov, ki jih mi razumemo. To se je sedaj ustavilo. Ključno vprašanje je, eh, kaj bo z Olafom, ko bo vzpostavljen EPO, se pravi nekaj let po sami vzpostavitvi EPA, ko bo EPO začel z eh, stotstotnim eh, delovanjem. Moje izkušnje so, da bo nalog za Olaf eh, tedaj več in imeli bomo proračunske težave in eh, moj naslednik bo velik del mandata moral izkoristiti za to, da pač eh, dobi sredstva. Mislim, da v tem trenutku dejansko upravljamo to, kar je dejansko potrebno, kar zadeva preiskave v strukturnih skladih v tistih državah članicah, kjer so posebni problemi. Nekatere države članice so zelo stare države članice, druge ne mislim, da vsi vemo, eh, kaj pravim. Potem pa tekstil. E, poceni tekstil se e, meri po teži in ne po številu oblačil. Mislim, da sem e, pokril vsa vprašanja. Če ne, e, me prosim ponovno vprašajte. Hvala lepa. rekli ste, da so uh, številke iz letnih poročil Olafa in to, kar ste tam uh, imenovali z, uh, eh, kot uh, zaprte primere z follow-upom, je tukaj in tudi to, kar so popolnoma zaprti primeri, to tudi najdemo. Uh, za pretekla leta pa moramo to sami izračunati. Uh, E, tudi nimamo številko trajanju preiskav v preteklih letih. E, je bilo tako, ko je ta številka dobra, se pojavi, ko pa ne, izgine. Meni se to ne zdi dobro. Nekaj osnovnih e, številk pogrešamo. Gospod Ajlet, gospa predsednica, statistični aneks na strani 53 poročila vsebuje eh, mnoge informacije, o katerih govorite. Prav gotovo nočete, da bi bil ta sestanek eh, statistični seminar, vendar tu je kar nekaj statični, statističnih informacij. Eh, zaključene preiskave so bile nekaj drugega kot zaprte preiskave in zaradi tega smo tudi vzeli številke za uh, zaprte preiskave. Torej, glede terminologije se bomo že dogovorili. Kar pa zadeva računalniški sistem, to je seveda temeljni delovni instrument uh, OLAFA. Kakšni so tu naslednji korake? Kaj se mora zgoditi, da bo računalniški sistem dejansko učinkovit, da se bo uh, dalo z njim delati? kaj pravite pač kot eh, uporabnik, ki to mora uporabljati in kot preiskovalec. Gospa, eh, zaprto in zaključeno je pri nas isto. Ne vem, zakaj smo spremenili eh, besedo, se pravi close and concluded, kar pa zadeva računalniški sistem. Torej, sistem mora delati hitreje kljub varnostnim mehanizmom v sistemu. Eh, zabeleži se pravzaprav eh, vsaka tipka, na katero udarimo in to je četrtina časa, četrtina pomnilnika. In za uporabnika je res eh, Eh, soprno čakati dolgo. Eh, pozabljamo, kako dolgo smo morali čakati na papir. Jaz delam na dveh računalnikih, na OCM. Ko pa moram podpisati 20 eh, dokumentov ob koncu preiskave, pritisknem na gumb in podpišem vse. Potem pa delam ko čakam recimo eh, na drugem računalniku in pišem maile. To ni zadovoljivo, mi moramo hitro delati. In pri delu moramo gledati v stroje. In imamo svetovalce, ki si bodo ogledali našo programsko opremo. Potem brskalniki, ki delajo hitreje, so potrebni. E, to nam mora tudi e, pomagati vzeti informacije iz sistema, ki jih potrebujemo za upravljanje, za management. Mi imamo tudi Eh, preiskovalca, katerega glavnega naloga je, da vnaša stvari v sistem, eh, njegova naloga se mora olajšati. Torej, mi bomo preučili še eh, določene stvari na določenih področjih je skoraj da lažje če delamo z maili, kot da z enim sistemom pokrijemo vsa področja. To je ambiciozen projekt, rezultati so dobri, vendar kot pri vseh novih projektih eh, ne sprejemajo tega vsi enako dobro mi moramo zagotoviti, da dobimo prave odgovore. E, navadni uporabnik kot jaz, ki nisem strokovnjak za IT, si želi poenostavljanje. Ko pa se pogovarjate z ljudmi, ki pišejo računalniške programe, potem vidimo, da gre e, za e, kompliciranje in ne za poenostavljanje. Mislim, da ne morem v detajlu vnaprej povedati, kaj potrebujemo in eh, to eh, naročiti. Eh, to bi bilo neverjetno drago. Mi smo na ta način vzpostavili prejšnji sistem v hiši, imeli smo težave in te smo premagali in tu bo verjetno podobno tekoči stroški. So pol milijona, petsto tisoč evrov na leto. Med razvojem pa potrebujemo 1,2 eh, milijona eh, evrov letno dodatno in sicer za obdobje treh let. Hvala lepa za preciziranje. S tem smo končali to točko na dnevnem redu. Eh, gospod Ajlet, saj boste ostali še za naslednjo točko dnevnega reda. Eh, besedo dobi gospod eh, Mulder, ki bo predstavil letno poročilo o dejavnostih nadzornega odbora urada OLAF. Če dovolite, bi dal kratko. Kratek uvod o našem letnem poročilu, potem bodo pa kolegi eh, izpostavili stvari, ki so del eh, njihovega delovnega področja. Eh, torej, prejšnje leto je bilo prehodno obdobje, prišlo je do odpovedi generalnega eh, direktorja iz sekretarijata OLAFA, smo se morali preseliti v EMO. odbor je imel občutek, da ne more opravljati svojega dela, ker ni imel eh, dostopa do informacij, ki bi jih moral imeti. Odbor mora nadzorovati OLAF, vendar eh, tu je bila eh, pravica OLAFA, da daje tiste informacije, ki so po njihovem mnenju potrebne za to, da mi izpolnimo svojo nalogo. Ta situacija ni bila dobra in sedaj se je bistveno izboljšala. Rad bi se zahvalil gospodu Ajletu, ki je igral pomembno uh, vlogo, pri dejanju informacij. Bil je prisoten skoraj da na vseh naših sestankih, dejal informacije in to se nam zdi zelo pomembno. V preteklem letu smo se ukvarjali predvsem z uredbo 883. Delali smo priporočila, nekatera priporočila so potem prišla v predlog komisije, druga priporočila ne. Septembra vam bomo morda poslali nova priporočila, ki jih eh, očitno še ni. Odbor ima pravico do informacij, to ni nič posebnega. Mi želimo več jasnosti glede postopkovnih jamstev in mi menimo, da, je, da bi sodelovanje držav članic z Olafom moralo postati obvezno. Postopek za poslovanja novega generalnega direktorja smo tudi spremljali v vseh fazah. Naše delo je, da potrdimo postopek in to smo tudi storili. Seveda je, so izboljšave vedno možne, vendar nasplošno menimo, da lahko damo pozitivno oceno postopka zaposlovanja. In naslednji gospoda Keslarja je potem imenoval imenovan. Seveda imamo tudi nekaj nedokončanih eh, nalog. Ne vemo, kdaj jih bomo lahko izpolnili v naslednjem letnem eh, poročilu. Bomo, upam, da napisali več o tem, vendar mi želimo eh, popolne postopke postopko, popolna postopkovna jamstva. Sistem v tem trenutku nam ni všeč, naprimer eh, postopek pritož bi lahko še izboljšali. Eh, mi potrebujemo nek stalen eh, sistem, da bomo bolje jamčili to, kar zahteva uredba. Radi bi spregovorili tudi o dolžini preiskav, mi bi eh, radi izboljšali eh, stopnjo uspešnosti in sicer eh, z nacionalnimi organi. Gospod predsednik, to so glavne točke, ki sem jih hotel predstaviti uvodoma in z vašim dovoljenjem bi dal besedo Heleni Fazendi, ki bo izpostavila še nekaj drugih vidikov iz tega poročila. Obrigada. <clears throat> Senhor Presidente, Senhora Presidente. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se vam zahvalila, da ste mi dali to priložnost, da sem danes z vami. Kot smo lahko doslej ugotovili, ta odbor za proračunski nadzor se zaveda, da je eh, glavna prioriteta eh, bila v zadnjem letu, Eh, ta, da se prilagodimo. To ni bilo enostavno leto. Mislim, da je treba okrepiti neodvisnost delovanja OLAFA in zaradi tega, tako kot je dejala predsednica, je treba, da ima ta odbor na voljo vse informacije in tudi vsa materialna in kadrovska sredstva, ki so potrebna za to, da bomo Eh, vsi skupaj upravljali svoje poslanstvo. Kot smo že povedali v našem poročilu, je obžalovanja vredno to, da eh, spremembe, do katerih je prišlo v sekretarijatu, dejansko ne ustrezajo potrebam. Ko govorimo o neodvisnosti, kako moramo delovati? kot eh, nadzorni odbor, zato da bomo ta odbor okrepili. Opredelili smo nekaj točk, ki so zares bistvene. Najprej moramo izvajati redni nadzor nad preiskavami OLAFA. Dejanski nadzor je glavni inštrument, s katerim razpolagamo kot odbor in moramo se izogibati zunanim interferencam pri opravljanju naših dejavnosti. Odločitve, ki jih sprejmemo, se morajo potem izvajati ob upoštevanju načel eh, nepristranskosti, ob upoštevanju eh, temeljnih pravic in procesnih jamstev. Druga točka, kot smo že upodarili v našem eh, mnenju iz leta 2017, Zavedamo se, da strukturni problemi, ki se nanašajo predvsem na interno organizacijo OLAF-a, so dejansko potencijalna nevarnost za samo neodvisnost preiskav. Tretjič, okrepitev neodvisnosti je zares nujno potrebna. Ne samo ko je treba eh, sprejeti odločitev, ali eh, bo stekla določena preiskava, temveč tudi v procesu, ki temu sledi. Ko torej konkretno vodimo preiskave in ko jih potem tudi zaključimo. Potem, ko se je treba odločiti, ali bo določena preiskava stekla ali pa ne, Odbor s podporo sekretarjata preuči informacije, ki jih prejme od OLAFA. Lahko imamo recimo 60 eh, tako imenovani dismissed cases. To so informacije, ki jih je OLAF pridobil iz različnih virov, to nam posredujejo. To so informacije zasebnega sektorja ali pa kakšne organizacije in lahko se tudi odloči, da ne načne določene preiskave. Potem petič, kar zadeva sam razvoj, samo vodenje določenih preiskav, bi radi poudarili to, da mi kot odbor pripisujemo velik pomen določenim vidikom. Najprej trajanje preiskav, upoštevanje vseh časovnih umejitev. vse mora potekati neprekinjeno, ne smemo imeti nobene prekinitve v tem obdobju, ki je bilo opredeljeno. Glede na kompleksnost vseh zadev in obenem se moramo izogibati zastaranju eh, preiskav. O tem bomo govorili še pozneje, o tem bo govoril kolega. Potem, kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic in eh, procesnih jamstev, kar eh, zagotavlja tudi neodvisnost eh, Olafa. Torej, pri izvrševanju svojih preiskovalnih pooblastil moramo upoštevati vse pravice preiskovanih oseb in to je zares nekaj zelo pomembnega pri delu odbora še pomemben trenutek. E, trenutek, ko zaključimo določeno preiskavo in e, trenutek, ko generalni direktor Olafa pripravi priporočilo ali pa ne. V tem smislu je bistven e, stalen dostop odbora do informacij to je zares eh, nujno potrebno za naš odbor. Zato, da lahko nudi pomoč generalnemu direktorju pri izvrševanju vseh funkcij in zato, da dosledno zagotavlja neodvisnost. Na tem področju odbor preučuje štiri preiskave, ki so bile zaključene. Pri eni smo imeli priporočilo, pri treh pa ne jasno želimo povedati, da je vse to za nas prioriteta, kar zadeva naš delovni program tudi za tekoče leto 2018. Na ravni sekretarjata smo naleteli na cel kup težav, To mm, lahko poraja celo vrsto dvomov, kar zadeva sam zaključek dela. Vendar ponavljam, to je prioriteta za naš eh, delovni program za leto 2018. Povdarila bi še nek vidik. To je vidik, ki se navezuje na odnose med OLAF-om in Evropskim javnim toživstvom. Vsi se zavedamo, da je OLAF bil v preteklosti in bo še naprej tudi v državam članicam, ki niso pristopili k Evropskemu javnemu toživstvu. Evropski organ, ki ščiti finančne interese Unije. Odbor je z zanimanjem prebral vsebino resolucije Evropskega parlamenta z dne 3. marca 2018, ki se nanaša na zaščito finančnih interesov Unije. Odbor je opredelil kot eno izmed glavnih nalog v bližnji prihodnosti to, da aktivno prispeva k vzpostavljanju odnosov med Olafom in Olafom. Evropskim javnim toživstvom. V tem smislu je odbor že zauzel svoje stališče. Dejal je, da prihodni odnosi med tema dvema organoma bodo priložnost za OLAF, da posodobi svojo organizacijsko in funkcionalno strukturo in tudi svoje pristojnosti na, eh, v okviru prenove te uredbe, kot je bilo že rečeno danes do povdan. Olaf bo stal ob strani Evropskemu javnemu toživstvu. In tako kot je dejal parlament v preomenjeni resoluciji, v okviru revizije uredbe 883-2013, torej želi ustvariti ustrezno ravnotežje med pooblastili Evropskega javnega toživstva in OLAFom, zato da bomo zagotovili okrepitev procesnih jamstev, okrepiti želimo eh, pooblastila na področju preiskav OLAFa. Obenem pa želimo pojasniti določbe, ki se nanašajo na dostop do podatkov, na sodelovanje med eh, OLAFom in OLAFom nadzornim odborom. E, ti odnosi ne morejo biti vzpostavljeni iz dneva v dan, kar čez noč. Izkušnja, ki smo jih pridobili, kažejo na to, da bo sodelovanje med obema organoma zahtevalo celo vrsto pojasnil, Potrebovali bomo nekakšno resolucijo, ki bo potem mogoče predmet protokola. Imeli bomo čisto nove okoliščine, ki mogoče niso predvidljive, moramo premostiti celo vrsto dvomov. Lahko pa računamo na strokovna znanja vseh ljudi, ki pri tem sodelujejo. Nadzorni odbor ima 20-letne izkušnje in želi prispevati k temu, da bodo odnosi med Olafom in Evropskim javnim toživstvom čim boljši. Pa še zadnja točka. E, Prioriteta na področju e, preiskovalne politike. Naš odbor Eh, zanimanjem gleda tudi na proračun unije in tudi na večletni finančni okvir. Tu tudi vidimo, katera je prioriteta na področju proračuna. Naš odbor je že izrekel svoje mnenje, prišlo je do izmenjave mnen z inštitucijami novembra lani in smo tudi potrdili stališče, ki smo ga že imeli v našem poročilu o dejavnostih. Samo eh, v primerjavi s prioritetami je bilo določenih samo 30 odstotkov preiskav, potem pa je eh, bilo tudi rečeno, da imamo še veliko nerešenih preiskav. V tem kontekstu, ki se nanaša na preiskave, smo imeli neposredne stike z generalnim direktorjem in tudi z operativnimi direktori, kakor tudi s preiskovalno enoto. Zato, da bi preverili, ali se zares eh, skušajo doseči vse prioritete, ki so določene leto za letom. Zdi se, da je včasih prišlo do podvajanj med eh, preiskavami in eh, drugimi sodnimi vidiki, recimo načelo sorazmernosti, sum in tako dalje. Torej, načelo našega odbora je to, da želimo voditi naprej vsega, Eh, dobre razprave z direktorjem, ker želimo pojasniti vse te vidike. Ugotovili smo, da si moramo vsi skupaj prizadevati za preglednost. In pred sabo moramo vedno imeti proračunske cilje in tudi ustanovitev Evropskega javnega toživstva. Glede na izkušnje odbora in glede na kompleksnost zadev, lahko povemo, da smo dosegli precej realistične rezultate, smo tudi dosegli določene politične rezultate. Gre za to, katere primere naj obravnavamo, katere pa ne. To bo potrebno predvsem v naslednjih dveh letih. Prioritete so dobro zastavljene, vendar pri opravljanju dela moramo napredovati hitro. To nam je zelo pri srcu in na tem bomo delali tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Eh, z vašim dovoljenjem, Gržina Štornjevska. Madam. Gospa predsednica, hvala za to vabilo in to priložnost. Eh, torej, eh, rada bi predstavila eh, preiskavo, ki bo zanimala odbor. Spremljanje preiskav Olafa je ena izmed glavnih nalog našega odbora. Eh, preiskave morajo eh, trajati kontinuirano in obdobje mora biti sorazmerno z okoliščinami zadeve. To pomeni, da tu ne gre samo za statističen eh, koncept, tako piše v uredbi. Ogrožene morajo biti temeljne eh, pravice, da so eh, Olaf eh, poseže dlje in pravzaprav ni nobenega sistema za formalno podaljšanje preiskav Olafa, potem ko se začnejo in zaradi tega mora direktor Olafa ob koncu 12 mesecev poročati odboru, kot tudi uh, vsakih naslednjih šest mesecev. Um, preiskali smo 470 eh, poročil iz leta 2017 in ugotovili smo, da je vsebina večine nezadostna. Nemogoče je pravzaprav preveriti, zakaj ni uh, Eh, prišlo do zaključka preiskave in določiti ukrepe za pospešitev. In zaradi tega mi eh, pozivamo OLAF naj izboljša eh, sistem poročanja na 12 mesecev in mi potrebujemo nov vzorec za sodelovanje in posredovanje informacij. Naš cilj je, da dosežemo dogovor z OLAFom glede tega vzorca za poročanje, Eh, ki bo temeljil eh, na pravnem okviru za OLAF. Eh, to bi uporabil ali nadzorni odbor ali pa generalni direktor OLAFA za nadzor in preverjanje trajanja preiskav. Upamo, da bo prišlo do napredka v času novega generalnega direktorja. Hvala lepa. Chair, In sedaj še gospod Rafael Munoz kot zadnji govornik. Eh, gracias. Eh, es un honor para mi <laughs> poder Najlepša hvala. V veliko čast mi je, da lahko danes tu spregovorim. Govorili ste o obdobju dveh mesecev, eh, ki tudi ustreza. Eh, obdobju eh, zasedanja vašega položaja. Jaz delam eh, samo nekaj časa v nadzornem odboru. Naše poročilo ste že prebrali. Zelo hitro bom. Torej, na kaj smo naleteli predvsem? gre predvsem za podatkovno zbirko, ki se nanaša na vodenje preiskav. Zanimivi so stroški s tem povezani, pa tudi so udeležene službe, kakor tudi vsebine. Vse to je zelo pomembno za preiskave podatki kažejo na to, da uporabniki niso zadovoljni z delovanjem eh, te informatske službe. Potem drug vidik, ki se nanaša na kadre. Eh, imamo določene težave pri kadrih, imamo eh, prepogosto rotacijo osebja, zauzemati bi se morali za mehanizme, ki ohranjajo na istem položaju več časa te ljudi. OLAF potrebuje izkušene preiskovalce eh, s specifičnimi strokovnimi znani in to je prišlo na dan tudi danes do povdan. Kriminalna stvarnost se hitro razvaja in zaradi tega so zelo pomembne tehnične specializacije. Potem eh, odnosi z Evropskim javnim toživstvom. Po našem mnenju je treba, da osebje Olafa prav v odnosu eh, z Evropskim javnim toživstvom dokaže, da razpolaga z zelo dobrimi eh, kvalifikacijami. Olaf se bori predvsem proti eh, goljufijam na področju upravnih preiskav in če bomo uspešno zastavili ta odnos med organoma, bo to pozitivno vplivalo na celotno Evropsko unijo s pomembnimi finančnimi rezultati. ki se bodo navezovali tudi na investicije iz proračuna Evropske unije. Seveda nočem dejati, da bi morali dajati vse Olafu in od njega nečesar zahtevati. Vsi organi, ki predvidevajo neko vrsto nadzora kot Evropski parlament ali pa računsko sodišče ali pa nadzorni odbor, vse to predvideva eh, določene zahteve tudi v odnosu do OLAF-a. Lahko povem, da od decembra, ko delujem v tem odboru, sem ugotovil, da OLAF nima na voljo dovolj eh, sredstev za upravljanje vseh eh, dejavnosti. Mislim, da bi potrebovali močnejši sekretarijat. tudi kot eh, nadzorni odbor potrebujemo več sredstev, potrebujemo osebe, ki mora biti bolj usposobljeno. Hvala. Gospa predsednica, to je bil naš prispevek, niso vsi eh, spregovorili, vendar smo pripravljeni odgovarjati na vsa vaša vprašanja. Najprej hvala lepa za poročilo. Poročilo je zelo zanimivo in pomembno. Eh, tudi eh, stališči 1 in 2 v zvezi z 2017 eh, pomembni. Eh, nimamo nič proti, če pripravljate več mnen za nas, eh, saj ste pomemben nadzorni organ, vi ste edini v OLAF-u eh, in zaradi tega imate veliko odgovornost. Eh, ne pozabite na to. Eh, nadzor mora imeti tudi odvračilni učinek in zaradi tega je treba tudi nadzor opravljati zelo natančno. V svojem poročilu eh, eh, napovedujete različna mnenja, kdaj lahko računamo s tem, naprimer o računalniškem sistemu ali pa o primerih, kjer pač preiskava ni bila odprta, rekli ste 64 primerov, da je bilo Če si ogledamo poročilo v detajlu, je nekaj napredka pri eh, glavnih eh, kritikah eh, nadzornega odbora in kritikah, ki smo jih izrekli mi. Malo je napredka. Kako Eh, se dogovarjate z generalnim direktorjem in novim generalnim direktorjem za nadaljevanje dela. Torej, generalni direktor se mora zavezati, da se bo lotil stvari, ki se jih je že leta in leta eh, niso lotili. Kako se torej opravljajo preiskave, kako uh, uh, redno se opravljajo in podobno. To so moja vprašanja uh, vam in gospod Štehovski je prosil še za besedo. Uh, eh, Dziękuję také komisiji za to, že mezi nás. Uh... Hvala lepa. hvala lepa, da je tudi komisija prišla sem, saj je tudi komisija prestojna za OLAF eh, v zadnjih eh, tednih in mesecih smo slišali preiskave eh, zoper predsednike držav in vlad, ki niso skrbeli za dobro, korektno porabo evropskih sredstev. Dobro je, da eh, Olaf preizkuje celo premjeje določenih držav in reče Bobu Bob, če je goljofija eh, opravljena, je treba tudi reči goljofija. Rekli ste, in našteli ste, kaj hočete vse spremeniti. Imam predlog. Kako bi bilo, če bi rezultate preiskav Olafa tudi objavljali? Če želimo okrepiti verodostojnost in zaupanje v evropske eh, institucije, moramo iti korak naprej. Bodimo transparentni, pregledni, sporočajmo rezultate eh, preiskav, sporočajmo, eh, katere primere je Olaf zaključil, ne glede na to, ali je izid bil pozitiven ali negativen. Ali ne menite, da bi s tem krepili verodostojnost tega zelo profesionalnega urada? Hvala lepa. Torej, eh, nihče ni prosil več za besedo. Thank you, Chair. First of all, your uh, key question. Gospod Mulder, torej kdaj bodo uh, tu rezultati naših raziskav, kdaj lahko pričakujete poročila? Uh, torej imamo težave z zapolnitijo delovnih mest v sekretariatu, nekaj prostih delovnih mest je, vendar mi gledamo, kako lahko razrešimo stvari. Oktobra je eh, sestanek komisarja, direktorja OFLAFA, direktorja za kadre in tako naprej in upam, da bomo tam razrešili ta problem in novemu generalnemu direktorju moramo tudi dati časa, da se s, eh, s, eh, informira. Verjetno v začetku naslednjega leta. Strinjam se z vami, nekaj stvari je in te sem tudi eh, navedel, eh, postopkovna jamstva, dolžina postopkov, eh, dosjeji eh, državam članicam. Torej, mi bi tu radi razvili določene sisteme in postopke, zato da dobite boljši upogled, kako se stvari premikajo. Eh, da ne bomo več odvisni od naključnih informacij. Mi želimo neko strukturo, kjer bomo eh, dobili pregled in da bomo lahko poročali vam, kadarkoli je to potrebno. Ne, ne vem, kakšen bo rezultat. V naslednjem letnem poročilu smo napovedali, da bomo pač. Uh, Eh, razvili eh, strukture in v naslednjem poročilu bomo poročali o rezultatih. To je vse, kar lahko rečem, vendar to bomo razvili v teku leta. Skrajni rok bo torej naslednje letno poročilo. Eh, kar zadeva opombe gospoda poslanca. stopnja uspešnosti dosjejev, ki jih pošiljamo državam članicam. E, torej, odstotek je dokaj nizek in potem se to seveda prenaša tudi na reputacijo, na ugled Olafa. Mi se sprašujemo, kako to izboljšati. Ne vem. Vendar V naslednjem letu se želimo sredotočiti tudi na to vprašanje in upam, da boste ponovno izvoljeni naslednje leto, da boste slišali rezultate. Peter Klement želi povedati nekaj v zvezi s tem. Prosim. Vprašanje gospoda eh, Stehovskega. Izjemoma bom govoril angliško, čeprav bi lahko govoril češko. Več ovir je v tem predlogu čeprav ne vem, ali je eh, ta predlog namenjen Evropskemu parlamentu ali nadzornemu odboru ali OLAFu. Prvič, po izdaji priporočil OLAFa pričakujemo eh, še druge preiskave in preveč eh, objavljanja v medijih eh, bi lahko oviralo te naslednje preiskave. Potem pa splošna uredba o varstvu podatkov in sedanji sistem, eh, s tem se moramo vsi boriti. Potem pa obstajajo še splošne eh, ovire, ki so prisotne v vseh postopkih in administracijah to so uh, možne tožbe po očkodninah, uh, eh, ki bi jih vlagale gospodarski subjekti po objavi njihovih imen. Potem gre za tudi zaščito temeljnih pravic teh uh, zadevnih oseb in žrtev. Mislim, da je o tem treba govoriti, če obstaja sum goljofije. to ena stvar. Eh, in samo sodišče lahko dokončno izreče, da je nekaj bilo goljofija ali ne. In zaradi vsega tega teh informacij ne moremo objavljati. Nam je žal. Še enkrat dajem besedo gospodu Ajleta, da pove stališče Olofa v zvezi s tem poročilom. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica rad bi samo povedal naslednje. Hvaležen sem nadzornemu odboru za odlično sodelovanje in za priložnost, da na vsak pridem na vsak sestanek in povem, kar moram povedati. Imamo konstruktiven dialog eh, in na ta način bolje razumemo, kaj potrebuje druga stran, kaj ima v mislih. Mi ne predlagamo objav eh, oziroma ne načrtujemo, eh, da bi objavili neke smernice za njihova poročila. Oni to uh, vedo, eh, mi smo vzeli na znanje, kar so rekli, na mnogih področjih eh, sodelujemo oziroma naremava, na, nameravamo sodelovati, eh, ko se bo to izkazalo za izvedljivo. Torej, od vseh teh odprtih vprašanjih bomo vsekako razpravljali. Hvala lepa. Hvala. Na koncu te točke dneve se želim zahvaliti gospodu Ajletu eh, za sodelovanje. V zadnjih desetih, petnajstih letih eh, smo se večkrat videli. Želimo vam eh, vse najboljše za prihodnost, zdravja in uživajte v času, ki je pred vami. In tudi jaz se vam zahvaljujem, gospod predsedujoča. Hvala. Olaf in Epo, samo še naslednje za zaključek. Tu ne gre za to, ali je nekdo za ali proti eh, Olaf in Epo. Mi moramo vzpostaviti strukturo, ki opravlja delo, eh, zaradi katere je ustanovljena in nadzorni odbor eh, bo pripravil svoje mnenje in upam, da se orientira tudi potem. Tu ne gre za to, da se eh, Eh, skrijemo eh, v jarkih eh, in se obstreljujemo. To mi pač v tej razpravi ni bilo všeč. Tu pelje ta dva vlaka eden proti drugemu in to ne gre. Mi v mojem mandati so različni in ni se treba prepirati zaradi pristojnosti. Eh, in ne smemo početi tega, eh, kar eh, počnejo oziroma kar imenujejo francosi tovarna plina, se pravi proizvajati puhlice E, torej, e, hvala lepa. Zahvaljujem se tudi e, kolegom iz regije Zahodnega Balkana. Imeli smo zelo uspešen popovdan včeraj in z veseljem poslušamo to, kar nam hočete povedati. Veliko uspeha, srečno pot domov in vse prosim, da hitro zapustite dvorano, ker imamo še en drug sestanek pred seboj.